Bien. Eh bien, nous allons. Euh, Dobro. Skušali bomo začeti pravočasno. Najprej bomo dali minuto tolmačem za sporočilo, ki vas ne bo presenetilo. Besedo dobijo kabine. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z upravo Evropskega parlamenta že 36 dni v delovnem sporu zaradi enostransko usiljenih neuravnoteženih in nepravičnih delovnih pogojev. Zato vas z obžalovanjem obveščamo, da bomo z delom prekinili točno v predvidenem koncu seje, torej ob 18.30 minut. Hvala lepa za vaše razumevanje. Bien, donc euh, nous remercions euh, nos interprètes qui euh, sont. À... Najlepša hvala tolmačem, ki so sicer v to do določene mere prisiljeni, ampak nam omogočajo delo danes popovdne. Sledila bo predstavitev poročila o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladi in besedo dajem poročevalke gospe Gesine Meissner. <laughs> Najlepša hvala, dragi Dominik. Mislim, da nas je kar nekaj tu, vsaj poročevalci v senci so z nami, skoraj tako kot včeraj zvečer. No, moram povedati, da mi je to poročilo res pri srcu in že komisiji sem rekla, da bom za začetek pohvalila kar komisijo. Predlog komisije je res takšen, da smo ga v veliki meri lahko podprli. Sicer smo predlagali nekaj manjših sprememb, eh, enako pa velja tudi za odbor za okolje, pravzaprav Bas Eichhout iz vrst zelenih je poročevalec za mnenje tam, eh, s katerim sodelujeva tega. Včasih ne pričakujemo, ker so vsak na svoji strani, ampak tudi on je dejal, da se eh, še nikoli ni bilo tako malo zapričkati glede predloga komisije. Mm. Tako da eh, res številna področja podpiramo. Toliko za začetek, zdaj pa še nekaj, kar se tiče podrobnosti. Od včeraj je poročilo na voljo, eh, vse skupaj sem pripravila v angleščini, tako da ste to lahko vsi prebrali in razumeli. Nekaj sprememb pa sem predlagala. V podobno smer gredo tudi predlogi sprememb gre recimo za države, ki ne bi bile izključene, ker nimajo pristanišč. To je eno vprašanje. Avstrijsko predsedstvo eh, sveta, no v Avstriji recimo ni pristanišč, ker bi lahko ladje odlagale odpadke, če izuzamemo reke, tako da bi morali predvideti posebne določbe tudi za nekatere druge države. To je eno. Drugo je tole. Pri plovbi po odprtem morju veljajo predpisi IMO, mednarodne pomorske organizacije. Posem odkrito moram priznati, da sem bila vedno mnenja, vse, kar se odloča v okviru Marpola, je okolju prijazno, pa to ne drži. Tudi v Marpolu obstajajo določene določbe, da se lahko odpadke odloži kar na morju. Je pa to nekaj, na kar ne moremo vplivati z evropsko zakonodajo. Smo pa, kar se tiče evropske zakonodaje, vsaj kar se tiče rek, sprejeli strožje predpise, eh, kaj se sme dogajati in kaj ne, in tega si želim tudi za mednarodni ladijski promet. Po mojem na to enako gledajo poročevalci v senci, enako velja za odbor Envi in tudi komisijo bi radi pozvali, da je malce bolj ambiciozna. Oktobra bo v okviru IMO potekalo zasedanje na temo Marpola in morda bi se takrat dalo kaj doseči. To je eno. Drugo je tako imenovano ribarjenje za odpadki. E, to je izključeno in e, takšno aktivno lovljenje odpadkov ni predvideno. Obstajajo različni programi, mislim, da v Italiji, tudi v nekaterih drugih državah, ko ribiške ladje izplujejo zato, da bi lovile ribe, potem pa tiste odpadke, ki jih nalovijo, izkrcajo na obali in zato se jih tudi nagradi. Uh, Če bi zdaj ladjam dejali, zdaj morate pa plačati, da boste odložili odpadke v pristanišču, bi bilo to po mojem kontraproduktivno. Na to smo hoteli opozoriti komisijo. Potem pa še omejitve glede količine, katera pristanišča pravijo. 100 odstotna posredna provizija. Če enkrat plačate kot ladja, potem lahko odložite vse odpadke, ki jih imate. Je to sicer morda nekaj najbolj preprostega, da se plača samo enkrat, lahko bi to tudi bila spodbuda, da se vse odloži na obalju, pristanišču in ne kar na morju. Ampak pristanišča pravijo, no, treba je ugotoviti, v kolikšni meri se to lahko upošteva. Včasih gre za nevarne odpadke in lahko se zgodi, da ena ladja prispe z zelo veliko odpadki. Tako da ali je treba omejiti količine ali lahko rečemo, če plačate enkrat, potem lahko odložite toliko odpadkov, kot želite. Še o nečem? Jaz se bo govorilo. Vem sicer, kaj želi doseči svet, vem, kaj je predlagala komisija. Gre pa za to, da je treba vse odpadke, odložiti, preden zapustite zadnje pristanišče v EU. Sicer nimam praktičnega primera, si pa lahko teoretično predstavljam, da bi to lahko bilo majhno pristanišče, ki je preobremenjeno. Naslednje pristanišče izven EU, recimo v Združenem kraljestvu, pa je veliko pristanišče, ki je res odlično opremljeno in se lahko tam odloži vse odpadke. Meni gre predvsem za to, da se odpadke odloži v pristanišču na kopnem in ne na morju. In zato je treba razmisliti, ali potrebujemo drugačne določbe, ali je res treba reči, da je treba vse odpadke odložiti, preden se zapusti EU. To so, po mojem, že tiste najpomembnejše točke. Poleti bom sicer obiskala nekatera pristanišča in si ogledala, kaj konkretno počnejo. Vsa pristanišča namreč niso enako opremljena s prejemnimi zmogljivostmi. Obiskala bom najprej pristanišče v Hamburgu, ki mi je pravzaprav najbližje in to je tudi veliko pristanišče, kjer obstaja marsikaj. V manjših pristaniščih pa ni vsega. Ponekod ni takšnih zmogljivosti, drugot recimo ne morejo izdati potrdil. Prav tako pa je treba zagotoviti oziroma ugotoviti, kaj je pravilno in kaj je pomembno za lastnike ladij. Številne ladje ločujejo odpadke že na krovu. Potem pa se to na kopnem zmeče vse pravzaprav v en koš. In do tega ne sme priti, če se odpadki ločujejo, zato da bi se reciklirali, potem je treba s tem nadaljevati. In potem še za konec. Baltik in tako imenovani skraberi oziroma pralniki, Eh, mislila sem, da bo s tem vse v redu, v vodi ne sme biti žvepla in potem eh, se to lahko odplakne. No, de facto vem, da nastajajo koncentracije eh, žvepla v Baltiku, tam, kjer obstaja ladijski promet, pa takšnih koncentracij prej ni bilo. Zato se lahko uporabljajo takšni pralniki, da se žveplo, žveplo veže iz zraka. In v nekaterih državah je dovoljeno, da se te odblak, odplake potem spuščajo kar v morje. V Nemčiji in Belgiji recimo ne, eh, ponekod pa. To so torej točke, kjer eh, nas čaka še malce dela. Veselim se že razprave, sem pa prepričana, da bomo v tem zakonodajnem obdobju to uspeli dokončati in da bomo tako lahko zagotavljali čistost morja in da bodo tudi pristanišča in sprejemne zmogljivosti dobro delovale. Veselim se že nadaljnjega sodelovanja tudi s poročevalci v Senci in po poletju bomo takoj pričeli delati naprej. Najlepša hvala, sedaj pa poročevalci v Senci. Najprej skupina ELS. Hvala, gospod predsedujoči, hvala gospe Meissner za vse predloge sprememb in da ste nam predstavili svoje poročilo. Eh, števil, z večino, kar ste povedali, se strinjam. Z prejšnjih razprav se tudi spomnim, eh, da že vlada precejšnje soglasje in da načeloma pozdravljamo ta predlog. Samo nekaterih predlogov spremembi sem dotaknila, recimo predlog spremembe 20. Gre za pozitiven predlog gospe Meissner, s katerim priznavamo, da ne bi bilo treba vsem ladjam odložiti vseh odpadkov v zadnjem pristanišču Evropske unije, da bi nekat, da določeno količino lahko odložile tudi eh, zune Evropske unije. To se mi zdi smiselno, moralo bi biti učinkovito, ker bi potem lahko ladja nadaljevala svojo plovbo in del odpadkov odložila tudi izven Evropske unije. To je še posebej pomembno za države na robu in druge države. Potem pa še manjša pristanišča, kjer uh, je obseg prometa manjši takšna pristanišča bi bila potem izuzeta nekaterih obveznosti. Pripričana sem, da se bomo o tem še pogovarjali, ampak res je treba zagotoviti jasne smernice. Pa tudi seveda primerne spremne zmogljivosti. V predsejšnjem številu držav je kar veliko majhnih pristanišč in potem je bil učinek tega zakonodajnega akta res nesorazmeren. Gospa Meissner je omenila tudi eh, pasivno ulovljeno ribiško opremo, ki se ujame v mreže. To je poročevalka izpostavila v poročilu. Treba bi bilo spodbujati ribiče, da pripeljajo to opremo na kopno, ne smejo pa biti finančno odgovorni za to. Tako da eh, zagotovimo, da bodo takšno izgubljeno ribiško opremo res odložili na kopnem. Ladijski prevoz na krajše razdalje. Poročevalka je predlagala drugačne pristojbine, da se upošteva specifika tega sektorja. Eh, ladijskega prevoza na krajše razdalje. Torej. To je prav tako pomembno. Pa potem še obveznost poročanja o izgubljeni ribiški opremi. To je pomembno, ker zaenkrat ni dovolj informacij o tem, kaj vse se izgubi. Ampak eh, to 24-urno poročanje pa je morda preveč restriktivno, sploh za manjša plovila. Potem pa še posredne pristojbine logika za tem je, da ladje ne bi metale odpadkov v morje. Je pa treba pomisliti tudi na pristanišča, da ta ne bi potem imela nesorazmernih stroškov. Ampak res je treba zagotoviti spodbudo za ladje, da odlagajo odpadke na kopnem. V okviru petega člena bi lahko predvideli sodelovanje s pristanišči, da bi imeli na voljo dovolj manevrskega prostora. Se je pa treba še pogovoriti, da vidimo, ali so res vsi zadovoljni s temi predlogi. Komisija pripravlja predlog za IMO v zvezi s 100-stotnimi pristojbinami brez kakršnih koli pragov za količino. No, o poročilu zaenkrat še razpravljamo, ni še dokončano in res je bilo zanimivo prisluhniti komisiji v zvezi s tem, kaj predlagajo, ker naš odbor svoje stališče šele pripravlja. Upravljanje z odpadki, mislim, da je to zajeto v predlogu sprejem po 8, 9 in 10. Tu imamo tudi uredbo za stranske proizvode, določbe za tem, kaj je treba sežgati. In res moramo paziti tudi na druga zakonodajna področja, na pomorstvo in kmetijstvo, se mi zdi, tako da moramo biti res previdni, da ne bomo predlagali drugačnih definicij, kot jih imamo v kmetijski zakonodaji. Tako da moramo biti res jasni glede tega, da ne bomo povzročali dodatne zmede. Uh, na tem področju. Pozdravljam tudi predlog spremembe o tako imenovanem zelenem ladijskem prometu. Obstajajo smernice IMO, treba je spoštovati tudi prilogo k Marpolu. Tako da imamo jasne smernice, kako zmanjšati odpadke že pri viru, tako da bo sploh nastajalo manj odpadkov in jih ne bo treba v tolikšni meri voziti v pristanišča. Na vsakem primeru hvala gospe Meissner da ste naš odbor pripeljali do sem, kot je dejala, čakajo delovno poletje, obiskovala bo pristanišča. In res se že veselimo njenega poročanja o tem, kakšna je situacija v pristaniščih. Prvi sestanek poročevalcev v Senci bo septembra in tudi sama sem prepričana, da bomo lahko hitro dosegli dogovor in da bo naš odbor kmalo lahko nadaljeval s delom v zvezi s tem zakonodajnim aktom. Hvala lepa. Merci, madame Clun, pour le... Hvala lepa, gospa Klun. Sedaj pa gospa Grapini v imenu skupine SND. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, uh, Zahvalila bi se rada gospe poročevalki Gezine. To, kar je povedala, je zelo pomembno. Namreč imamo predlog komisije, ki je do, dober in eh, vsi smo se z njim bolj ali manj strinjali. V prihodnosti bomo imeli še več eh, sej, eh, ne bom govorila o vseh predlogih sprememb, ki jih je vložila Gezine, strinjam se s temi predlogi sprememb, ampak rada bi podala nekaj pripomp. Eh, v zvezi z možnimi kompromisi. Seveda bom tudi sama vložila nekaj predlogov sprememb. Mislim, da potrebujemo nekaj pojasnil, eh, nekaj pojasnil Evropske komisije. Nimamo recimo še definicije ekološkega ribolava. Torej, je potrebno razjasniti, katere ladje bi lahko uživale te prednosti, ki jih predlaga ta direktiva. Torej, to je eden izmed mojih predlogov, ki bi jih rada eh, dodala eh, k eh, predlogom gospe poročevalke. Upam, da bo kompromis eh, možen. onesnaževanje z odpadki, eh, ki eh, jih ladje stresajo eh, v reke, seveda ti odpadki potem priplavajo tudi v Črno morje in to besedilo mora veljati tudi za notranje plovne poti, kajti notranje plovne poti imajo dostop do morja. Na vsak način se je potrebno izogniti onesnaževanju tudi rek. Potem pa je bilo zastavljeno še eno vprašanje. In sicer, zakaj ne bi plačevali glede na količino odpadkov. Razumem to, kar je povedala gospa poročevalka in Žal bi mi bilo, če bi omogočili uh, metanje odpadkov v morje, če gre za majhno količino, ampak gezina ima prav, potrebujemo določeno tipologijo. Uh, če določena kategorija uh, povzroča več odpadkov, uh, potem je to seveda potrebno jasno ovrednotiti. Uh, Potrebno je imeti jasno povezavo med eh, količino odpadkov eh, in pa eh, plačilom. Potrebujemo tudi evropsko klasifikacijo različnih vrst odpadkov. Dobro bi bilo, če bi imeli evropsko klasifikacijo z ustrezno označbo različnih odpadkov. To mislim, da ne bi povzročalo nobenih težav in to bi lahko vključili v standardne formularje pod točko 2. Zelo vesela sem bila določenih predlogov sprememb, recimo predloga spremembe 10, v katerem Gezine skuša poudariti, da oziroma pojasniti, kaj so uh, natančno gostinski odpadki. Potem uh, predlog spremembe 21. Ne bom ga sedaj eh, prebrala, ampak vseeno bi ga lahko omenila. Potem predlog spremembe 23 je tudi dober predlog spremembe. Če se uporablja uh, določena ladja za kratke razdalje, ja, potem lahko dobi določeno povračilo. 22 govori o uh, tem, kako nevarni so posamezni odpadki. Uh, to je zelo dobro in strinjam se z tem predlogom sprememb in še člen 8, predlog spremembe 24. Eh, gre za izvajanje pete priloge konvencije eh, Marpol. Mislim, da ko se bomo naslednjice stali eh, poročevalci v senci, da bomo imeli še veliko uh, tem za obravnavo in mislim, da je rok, ki ga je zastavila komisija 2020, nekoliko prekratek. Jaz predlagam, da bi ga podaljšali na uh, eh, 2021. Mislim, da nima smisla, da imamo roke, ki niso uresničljivi. Kajti, uh, potem bodo države članice morale hiteti zaradi tega, ker se bodo bale, eh, da eh, bi prekoračile rok. Torej, toliko o tem. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, poročevalki in upam, da bomo našli še boljšo rešitev Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Gospod Vandalen, beseda je vaša. Eh, hvala, gospod predsednica. Vsi smo zelo navdušeni nad tem predlogom. In po mojem, zato, ker res koristi našemu okolju. Gre za trajnosten projekt, ki varuje okolje in prav zaradi tega, mislim, vlada tolikšno soglasje. Je pa treba pričeti na začetku. Embalaža, uporabljamo manj embalaže. še vedno se uporablja veliko preveč embalaže. Gotovo se kdaj vprašate, ali ne bi bilo pametno ravnati drugače. No, glede glavnih točk se vsi bolj ali manj strinjamo, to je povedala že poročevalka. Kar se pa tiče lovljenja odpadkov, je uh, pred kratkim, danes jutraj, glasoval odbor za ribištvo Prav v zvezi s tem, ribiči se odpravljajo na morje ne zato, da bi lovili ribe, ampak predvsem zato, da bi zbirali odpadke. Mislim recimo na stare ribiške mreže, ki ležijo na dnu morja. In eh, to je po mojem res treba povdariti tudi v našem poročilu. O tem je govorila poročevalka iz odbora za ribištvo, pa vem, da bodo prav za ta vidik eh, prosili za. Eh, večjo pozornost. Več stvari bi še izpostavil. Najprej izvrševanje. Tu se pogosto pojavljajo težave v Evropski uniji na najrazličnejših področjih. Morda je včasih to dobro, ampak po mojem gre za šibkost Evropske unije, kar zadeva izvrševanje. Treba se je pa ozreti na države članice. Vem, da imamo tudi pomorsko agencijo, ampak eh, zdaj se mi zdi odgovornost predvsem na ramenih držav članic. Omenili ste tudi celinske plovne poti. V moji državi na nizozemskem imamo obsežno mrežo takšnih obsežno mrežo za zbiranje odpadkov. Gre za izvrsten sistem, deluje zelo dobro in lahko bi ga prenesli tudi v druge države. Zato vas pozivam, storimo to, kar je potrebno in države članice moramo spomniti, da izpolnejo svoje obveznosti. Vedno se govori o pariškem sporazumu, o tem, da je treba izboljšati okolje. Dokažimo, torej, da smo tega zmožni. Potem pa so tu še obrobna pristanišča, kaj se bo dogajalo tam. Mislim, da je treba pogledati definicije iz TNT eh, in eh, uporabiti te. V predlogu spremembe 18 imamo sklic na to in to se mi zdi prava pot naprej. drugi so že omenjali posredne provizije. Za nekatera pristanišča je to problematično. Ponekod se pojavlja tveganje, da bodo ladje odložile bistveno preveč odpadkov, dosti več, kot jih lahko pristanišče obdela. Prav zaradi te tako imenovane 100 odstotne pristojbine. Morda bi lahko razmislili še o drugih pristojbinah, recimo za nevarne odpadke, za odpadke, ki se odlagajo izven uradnih ur, Eh, načelo je, da onesnaževalec plača, ne pa pristanišča. Pristaniščem ne smemo naložiti nesorazmernih nalog, da bi morala eh, obdelati preveč odpadkov. To je smer, ki jo moramo obrati v naših predlogih sprememb. Poročevalka je opravila odlično delo. Bo nekaj predlogov sprememb, ne pa veliko. Lepa, gospod Taylor, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala Gezine. Hvala za vse delo, ki si ga upravila na tem osnutku poročila. Zdi se mi to že zelo obetaven začetek. Kar nekaj virov odpadkov je vključenih v poročilu, pa tudi to, da je treba spodbujati države članice, da vzpostavijo prepovedi odlaganja. Kar se tiče ladijskega prevoza na kratke razdalje, to podpiramo. Čeprav je to težko izgovoriti v angleščini, ampak eh, res bi to radi vključili v poročilu. Kar se tiče odlaganja odpadkov, bi morali vključiti vse ladijske odpadke, nevarne odpadke, eh, balastno vodo, različne vrste pralnikov in odplake iz njih, tako na morju kot v Eh, morskih platformah. In če bi našli tudi rešitve za financiranje, bi bilo to vsekakor dobrodošlo. Sploh, če bi šlo za sistem, ki zagotavlja spodbude za odlaganje odpadkov, predvideva pa tudi kazni, če je to potrebno. Potrebujemo strožjo harmonizacijo po vseh državah članicah in vsekakor bomo zahtevali sankcije in izpolnjevanje pogojev za morja, oceane, Eh, treba je spoštovati in zagotavljati morsko biotsko raznovrstnost, pa tudi pariški sporazum. Še tole pa me zanima. Agencija EMSA, Evropska agencija za pomorsko varnost, bi lahko tej podelili dodatno pristojnost v zvezi s to vrstnimi vprašanji. To me zanima. Hvala torej komisiji za predlog in hvala za obetavno poročilo gospe poslanki Majsner. U, monsieur Kramer, avant... Hvala lepa, gospod Taylor. Preden na besedo gospe Gonzales, bi rada zaželila dobrodošlico skupini obiskovalcev gospoda Kramerja. Gre za 30 obiskovalcev, ki že sedijo v našem odboru in so iz Evropskega izobraževalnega centra za železnice. Dobrodošli v našem odboru. Danes bomo manj govorili o vlakih in bolj o letalih, ampak kljub temu dobrodošli v našem odboru. Lahko jim zaplaskate. Voilà. Madame Gonzalez, maintenant c'est à vous. Gospa Gonzalez, beseda je vaša. Muchas gracias, presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi rada pozdravila skupino obiskovalcev. V naši bolični skupini močno zagovarjamo železnico, čeprav o tem danes ne razpravljamo in upam, da nas bodo Evropske inštitucije pri tem podprle. Najlepša hvala, gospa Meisner, za upravljeno poročilo. Poročilo vsebuje zelo pomembne in zanimive točke in večino jih lahko tudi v naši politični skupini podpremo. Obstajata dva elementa, ki sta precej mlačna in mislim, da bi jih lahko bolj natančno opredelili. Prva taka točka je izjema manjših in zelo oddaljenih pristanišč. Mislim, eh, da ni treba, da odgovornost tega preložimo na komisijo, ampak lahko tukaj mi sami opredelimo, kaj za nas pomenijo majhna pristanišča in bolj oddaljena pristanišča. Druga takšna točka pa je morski prevozniki na kratke razdalje in da tudi takšnim prevoznikom zagotovimo znižane cene. Tudi tukaj mislim, da treba predeliti, kaj za nas pomenijo kratke razdalje, koliko kilometrov to pomeni, kaj menimo z morsko kabotažo in kakšne vrste morskega prevoza imamo v mislih. Mislim, da bi tukaj lahko bili bolj natančni. Rada bi opozorila tudi na še nekaj vprašanj, ki smo jih že omenili. In prvo takšno vprašanje je zajamčiti izobraževanje eh, za celotno osebje zaposleno v pristaniščih, ne samo tistih, ki upravljajo eh, z odpadki, ampak vsi tisti, ki delajo v pristaniščih, ki upravljajo še eh, dodatne storitve. Zdi se mi zelo pozitivno, da ko govorimo o eh, rednih eh, inšpekcijah, da bi vključili tudi inšpekcije v samem pristanišču in potem še poglavje kazni. Tukaj bi morali opredeliti, kakšne so te kazni v državah članicah, ko gre za kazenska dejanja na področju javnega eh, zdravja. Najlepša hvala, gospe Meissner, za opravljeno poročilo. Rada bi vsem skupaj zaželela čim lepše počitnice tudi našim tolmačem, ki si jih zaslužijo. Bau, oh, la parole est à vous. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bilbao, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Meissner za opravljeno delo. V odboru za ribištvo smo opravili mnenje in rada bi samo povedala, da bi radi vključili tudi ribiška plovila in rekreativna plovila. um, nekatere ribiške mreže tukaj piše, tudi nas nažujejo, vendar pa v tem trenutku najbolj nas nažujejo plastični odpadki. Te ne odvržejo vedno plovila, ampak pridejo od drugot. Plovila morajo namreč svoje odpadke že tako ali tako odpeljati na kopno. imamo pasivno ulovljene odpadke in eh, tudi um, usmerjeno lovljenje odpadkov. Torej, tukaj bi lahko uvedli določene spodbude, kajti veliko krat eh, ribiči, ki opravljajo druge dejavnosti, tudi namenoma zberejo odpadke in jih odpeljejo na kopno. Imamo kar nekaj izkušenj in načrtov za upravljanje z odpadki v pristaniščih v nekaterih primerjih manjših pristanišč nimajo zmogljivosti za upravljanje. Zato bi lahko tukaj začrtali nekakšen načrt za mrežo pristanišč, ki so v bližini, da bi skupaj lahko zbirali in upravljali s odpadki. In še za oddaljene regije in oddaljena pristanišča, tukaj smo vložili nekaj predlogov s prem tudi v odboru za eh, ribištvo. V tem primeru je treba omeniti najbolj oddaljene regije. Za te regije bi morali premisliti o finančnih eh, po, sredstvih za pomoč, za uvajanje obratov in zmogljivosti za upravljanje z odpadko. Veliko krat je v teh regiji ogromno turizma, po drugi strani pa trajnostni razvoj že temelji na okoljevarstvenih ukrepov, kot so reciklaža in krožno gospodarstvo. Tukaj mislim predvsem na kanarske otoke in zato menim, da bi morali uvesti specifične ukrepe, zato da bi te regije lahko izvajale zaželjene ukrepe. Treba je omeniti tudi notranje plovne poti tudi ti prevozi namreč onesnažujejo. Pri roku za začetek izvanja moramo biti realistični in to zapisati tudi v poročilu. Za konec bi rada povedala, da je treba omeniti regije. Regije so pristojne za razvoj konkretnih akcijskih načrtov v pristaniščih za upravljanje z odpadki. Mislim, da nam ne bo uspelo učinkovito upravljati z odpadki, če ne bomo vključili, loka, če ne bomo vključili lokalnih in regionalnih oblasti pri začrtanju akcijskih načrtov v odboru za transport in ribištvo si prizadevamo, da bi skupaj lahko oblikovali dobro poročilo. Hvala lepa, sedaj pa za minuto, gospod Vim van den Kamp. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eno pripombo in eno vprašanje imam. malce živčen postanem, ko govorimo o majhnih ladjah in majhnih pristaniščih. Po mojem, s tem tvegamo, da se bodo nekateri izogibali predpisom, ker so majhni, reveži in tega ne morejo početi. Uh, Eh, pa se mi zdi, da to ne velja. Vzemimo si za primer Dubrovnik, Pom pomorsko pristanišče, ki torej sodi v področje uporabe te direktive. Eh, zna biti da bi zaradi turističnih razlogov bili pripravljeni plačati ceno, da bi lahko sprejeli še več ladij. Enako bi se lahko zgodilo v Španiji na portugalskem. Če bi do tega prišlo, kako bi se potem to izračunavalo? Hvala lepa, gospod Pim Vandenkamp. Sedaj pa uh, Evropska uh, komisija. To poročilo Gezine Meissner je naletelo na veliko zanimanja. To mora biti pomembna tema v našem odboru, kajti ne želimo, da bi v prihodnosti imeli v morju več odpadkov kot rib. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Sedaj pa dajem besedo Evropski komisiji. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsednica. Dobar dan, gospe in gospodje. Najprej hvala poročevalki in vsem vam. Zato, ker res izvrstno razumete, politične namene tega predloga. Vsi skušamo doseči enake cilje in pripraviti okvir, s katerim bomo lahko učinkovito preprečevali onesnaževanje zladi v vodah Evropske unije in izvenje. Vse bi spomnila, da je ta predlog pripravljen v okviru krožnega gospodarstva. Nekateri izmed vas ste omenjali tudi drugačne vrste onesnaževanja, recimo plastiko, ki predstavlja vse večje težave v morjih in oceanih povsod po svetu. Komisija se v celoti strinja s tem, res je treba govoriti tudi o virih onesnaževanja, eh, tudi kar se tiče recimo svinca, ampak ta zakonodajni akt se osredotoča predvsem na vir onesnaževanja, ki ga predstavljajo ladje. Eh, tega se je treba zavedati. V predlogu, ki je pred nami, skušamo uskladiti evropski pravni okvir čim bolj, kolikor se le da, z mednarodnim okvirom. Le tako eh, lahko upoštevamo tudi to, kar ste omenjali številni danes, izvrševanje. Potrebujemo sistem, ki bo dovolj preprost, da se ga bo dalo uporabljati, ker ga bo potem tudi preprosto izvajati in izvrševati. Eh, načelo posredne pristojbine je utemeljeno prav na tem. In to načelo je v našem predlogu. Veseli me, ker se večina izmed vas s tem načelom strinja. Po številnih razpravah smo ugotovili, da je to najučinkovitejši način, kako spodbujati ladje, da dejansko odložijo odpadke v pristaniščih ne da vzpostavimo neposredno povezavo med pristojbino in količino odpadkov in da bi rekli, eh, tako pravimo, eh, plačate v vsakem primeru enako in potem lahko odložite vse odpadke. Ko sem poslušala vaše pripombe, bi jih razdelila v dve skupini. V eni so Eh, vaši pozivi, da bi komisija še kaj dodala v predlog. Torej, recimo druge vrste odpadkov, kot so balastne vode, odplake iz eh, pralnikov. Bi pa vas opomnila, da bi s tem šli prek konvencije Marpol, torej prek okvira, ki ga je zastavila IMO in zato moramo razmisliti, ali bi se to sploh dalo izvrševati. Uh, In če bi imeli še odplake iz pralnikov, bi po mojem to težko obravnavali kot odpadke. Vem, da je to zapleteno vprašanje, vem, da ste številni na to izjemno pozorni in da je to občutljivo vprašanje, ampak mislim, da bi se to težko dalo vključiti na tej točki. Potem pa še druga skupina vprašanj in predlogov. Uh, se pa tiče izključitev, odstopanj. Majhna pristanišča najprej. To je vključeno v poročilo, gospe Majsner, to ste izpostavili zdaj v razpravi. Ampak povedati moram, da tu ne gre za odpravo obveznosti da bi morala pristanišča imeti sprejemne zmogljivosti. Gre za to, da se pripravljajo načrti za upravljanje z odpadki. Poleg tega se vse skupaj lahko opravi poenostavljeno. Res gre le za to, da vse pristanišča zagotovijo ustrezne informacije glede tega, kaj se lahko zgodi z odpadki, ko ladje in plovila prispejo v tisto pristanišče. Potem je tu še uh, izključitev pristanišč, eh, kjer je omejen promet rekreativnih plovil. Eh, običajno gre za pristanišča, kjer je največ ribiških plovil in zato moramo biti res previdni, ali naj takšna pristanišča res izključimo. Na dolgi rok bi lahko dosegli povsem nasprotni učinek, če bi izključili veliko število majhnih pristanišč. Kar se tiče ladijskega prevoza na kratke razdalje, se strinjamo, da je takšen prevoz res treba podpreti. Short sea shipping, torej tudi sama se malce lovim s tem izrazom. Ampak težava je predvsem v definiciji. Definicija, ki jo uporabljamo, pomeni prevoz znotraj unije. E, s tem pa bi izključili velik obseg prevoza tako da je res treba najti ravnovesje med cilji in praktičnim izvajanjem. Prav tako ste nekateri izmed vas govorili o plovilih, ki zapuščajo Evropsko unijo in da morda ne bi smeli imeti obveznosti, da se vse odpadke odloži v zadnjem Evrop pristanišču Evropske unije. Ja, se strinjam, To bi se lahko zgodilo, če bi imeli 100-odstotno zagotovilo, da v pristanišče izven Evropske unije lahko ustrezno upravljalo z odpadki, ki se jih tam odloži. Eh, na to je treba, pri tem je treba počakati še na razprave v svetu. Tako v poročilu kot v vprašanjih eh, ste omenjali EMSO. EMSA se že omenja v predlogu komisije, to je eno. drugo pa je tole. E, nekatera vprašanja je treba obravnavati v okviru drugih zakonodajnih področji, recimo e, spremljanje morebitnih e, izpustov oziroma odplak na morju. In na vsa vprašanja ne, žal ne moremo odgovoriti v tem predlogu zakonodajnega akta, ki je zdaj pred nami, ker to ne sega na naše področje. Vem, da mi počasi zmanjkuje časa, tako da bom počasi zaključila. Če pa imate še kakšna dodatna vprašanja, lahko odgovorim zdaj. Smo pa vedno pripravljeni sodelovati s poročevalko in vsemi vami v odboru za promet, da bi res lahko pripravili dobro poročilo za ta predlog. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospa Majsner. Sedaj pa je beseda vaša, da zaključite gehen. Also bei Dedo war ja ganz viel. Hvala lepa. No, vidim, da se v glavnem strinjamo. Omenja se tudi priloga Marpola. To se mi zdi pomembno. Eh, tudi delta Donave je pomembna in res je treba razmisliti, kako zdaj zagotoviti to ravnovesje med mm, odprtim morjem in celinskimi plovnimi potmi. Eh, Peter, res me zanima, kakšen sistem imate pri vas za reke, za zbiranje odpadkov. Pripričana sem, da se lahko marsičesa naučimo drug od drugega. Drugače pa si v glavnem potrdil to, kar sem povedala jaz. Keith, vem, da bi radi zeleni vključili platforme. Do neke mere se te obravnavajo kot ladje. To je res. Ampak ampak gre za odpadke z ladi, ne z teh platform na morju. Tako da je treba razmisliti, ali bi to res lahko vključili ali ne. EMSO smo že omenjali, potem še kolegica Zguje. Žal se zdaj le ne spomnim imena, pa saj veste, na koga mislim. Res je, E, natančno si moramo pogledati definicije, kaj je zdaj majhno, kaj je oddaljeno pristanišče, ladijski promet na kratke razdalje, vse to. E, gospa Iza Skun, zadeve z odbora za ribištvo. Europeš vem, da je podal tudi nekatere predloge, tako da se je treba sestati s kolegi z odbora za ribištvo in pogledati, kako bo s tem. Res je pa treba razlikovati med aktivno in pasivno ulovljenimi odpadki. Uh, Eh, morda bi se lahko tudi nekatera manjša pristanišča združila, tako da bi lahko združili svoje zmogljivosti za eh, obdelavo odpadkov. To je, mislim, da predlagal tudi Vim, ampak res ne smejo pristaniš preobremeniti, ker so različnih velikosti. Sem pa prepričana, da bomo našli rešitev in združili različne vidike. Vim na vprašanje v zvezi s cenami v Dubrovniku na to ne morem odgovoriti. Morda lahko komisija mislim, da se cene postavljajo v pristaniščih, v državah članicah, tako da eh, tebi zdaj žal ne morem odgovoriti. Komisija, mislim, da smo imeli dobro razpravo že v tem trenutku. Če parlament reče, da se načeloma strinjamo z vašim predlogom, samo tu in tam bi ga malce izboljšali, se mi to zdi že zelo dobro. Nestrpno pričakujem Nadaljevanje razprave se veselim sodelovanja v prihodnosti in prepričana sem, da bomo dosegli dober rezultat. Hvala. Hvala lepa, gospa Gezine Meissner. Rok za vložitev predlogov sprememb je 18. juli do 12. ure. In uh, sedaj bomo začeli z našo javno uh, predstavitvijo. In uh, prosila bom. Uh, prve goste, da se mi pridružijo tukaj. Gre za zapostavljanje kanala porazdelitve zračnega prometa. Pridružite se mi. C'est une nouvelle distribution capability, c'est une distribution.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 uspehu, dragi kolegi. Sedaj bomo začeli z zelo pomembno temo za prihodnost zračnega prometa in sicer gre za porazdelitev zračnega prometa. In uh, to vključuje različne vidike, konkurenco, preglednost, pa tudi ustrezne cene pri čemer ne smemo dovoliti diskriminacije. Ta tema je povezana tudi z uvedbo pristojbin posameznih letalskih prevoznikov za nakup letalskih vozovnic, ki so kupljene preko posrednikov. Govorili bomo tudi o reviziji eh, kodeksa ravnanja in Želim si, eh, da bi to bila tudi priložnost, da si bolje ogledamo eh, porazdelitev eh, zračnega prometa v Evropi, glede na to, da prihaja do velikih sprememb, do prave revolucije zaradi uh, sprememb uh, v potrošnji in pa tudi zaradi nove tehnologije uh, rezervirati uh, letalsko vozovnico uh, je danes povsem drugačna izkušnja kot v preteklosti. Ne gre za preprost nakup, veliko je mm, storitev, veliko je različnih ponudnikov eh, in eh, storitve so vedno učinkovitejše, eh, zaradi tega smo bolj mobilni, ponudbe so prilagojene posameznikom in naloga našega odbora je, da se ukvarjamo z temi spremembami, z temi izzivi, z prednostmi, pa tudi z tveganjem. In zato imamo danes veliko srečo, da je z nami veliko izvedencev, ki bodo izpostavili vse te različne teme. Začeli bomo z, prvim, z prvo okroglo mizo, gre za porazdelitev zračnega prometa in kratko zgodovino. Gospod Ours. te vodja eh, oddelka, novega oddelka za mobilnost pri Jati. Dobrodošli. Mišel de Blust, vi ste generalni sekretar in predstavljate evropske eh, potovalne agencije. Potem je tu Stefan Panju, tudi uh, vi ste uh, direktor in pa soustanovitelj Flajina. In uh, z nami je tudi gospod Mertan Nolan, direktor, odgovoren za uh, pravni razvoj in razvoj podjetja pri Skyscannerju. Prisrčno vas pozdravljam in določili bomo nekaj pravil prosila bom vse, da eh, naredite kratko predstavitev, kajti vsak bo dobil le sedem minut in jaz bom natančno nadzorovala čas, ki ga boste uporabili, kajti ne bom vam popuščala. Eh, sledila bo namreč druga okrogla miza. Torej, izvolite, kar začnimo. Good afternoon. Lepo pozdravljeni. Sem Olivier Auer, delam pri IATI um, na mednarodni agenciji za letalske družbe. Pri nas je kar 200 članov in pokrivamo 83 odstotkov eh, letalskega prometa. Sem bivši zaposleni pri KLM-ju Air France. Pri letalski distribuciji imamo kar nekaj težav zaradi oskih eh, grl. Kar eh, nekaj letalskih družb eh, tekmuje pred seboj z letalskimi oziroma potovalnimi agencami. Ti se koncentrirajo predvsem nad tri operaterje računalniških rezacijskih sistemov Amadeus, Travelport in Sabra. Amadeus ima 65 odstotkov um, tržnega deleža, Travelport 20 odstotkov, Sabra pa 15 odstotkov. CRE se veliko krat pokrivajo več kot 80 odstotkov rezervacij. Veliko potovalnih agencij uporabljajo samo en takšen sistem in eh, ne prehajajo na drugega. Veliko jih je odvisnih od eh, uporabe in znanja uporabe nove tehnologije. V ZDA Saber Carlson Wagon Lee, ki je velika potovalna agencija, pravi, da dobiva na 100 milijonov dolarjev eh, finančnih spobud iz eh, računalniških razvadskih sistemov. Pri tem je predvsem problematično to, da ni konkurence. Letalske družbe eh, plačajo od 3 do 10 evrov na potnika takšnim sistemom. Naprimer, letalska družba, ki ima eno povezavo plača 40 eh, evrov na potnika. Ti stroški so koncentrirani na CRS, istočasno pa so stroški zelo visoki. Letalske družbe morajo vsem CRS-jem dati enake pristojbine in ne morejo spreminjati svojih plačil. In zaradi tega to se potem odraža na končni ceni za potrošnika. Zelo težko je za letalsko družbo, da se izpogaja posebne pogoje s CRS. Ti so tisti, ki uveljavljajo posebne pogoje zaradi tega, ker vedo, da letalske družbe ne, si ne morejo privoščiti, da bi izgubile potovalne agencije. To pomeni, da tukaj ni nobene prave konkurence. Letalske družbe želijo spremeniti distribucijo v dobro končnega potrošnika, želijo preiti iz starih tehnologij na novo. Um, internet uporablja več kot 30 let enako tehnologijo, CRS-ji pa nimajo nobene motivacije za modernizacijo in posodabljanje. Letalske družbe želijo uporabiti nove tehnologije za to, da um, prodajo preko novih eh, vrst tehnologije imamo NDS, nove distribucijske zmogljivosti. To je nov standard za letalske družbe. S tem bi dobili več preglednosti, lahko bi ponujali več storitev. Um, Um, izbira sedeža, storitve na krovu in tako dalje. CRS imajo takšne možnosti, vendar pa ni prave distribucije. Imamo dobre novice in to je, da CRS podpirajo nove standarde, letalske družbe pa ravno tako. CRS želijo uporabiti te nove standarde in jih želijo začeti izvajati naslednje leto. Kljub tehničnim novostim, CRS ne želijo um, odpraviti omejitev. Letalske družbe želijo odpraviti varovalke, CRS-ji pa bodo podvojili pristojbine. Dr letalske družbe um, bodo potem to zaračunali končnim potrošnikom. To je dodatni pribitek CRS-jev. Želijo potrošniki poiskati poceni vozovnice preko različnih kanalov um, ali pa želijo kupovati preko CRS-jev, kjer so cene više. Letalske družbe si želijo več konkurence, ne želijo odpraviti CRS-jev ti so dobrodošli, da prodajajo letalske vozovnice, vendar pa to pod drugačnimi pogoji. Jata močno verjame, da to, kar počnemo, je dobro za končnega potrošnika. Če bi imeli več korence, bomo imeli več preglednosti nad cenami vozovnic in tudi nad različnimi storitvami. Potovalne agencije bodo lahko ponujale enake cene letalskih eh, družb, vendar se bodo same lahko odločile, katero tehnologijo bodo uporabljale. Potovalne agencije se bojijo teh novosti zaradi, različ, zaradi ugodnih pogojev CRS. Moramo počakati, da so CRS pripravljene na uporabo alternativnih tehnologij. Letalske družbe pa so nezadovoljne zaradi pomankanja inovacij v računalniških sistemih. Cilj tega novega standarda je, da bi uvedli novo tehnologijo, da bi tekmovali zmogljivostjo in možnostjo uporabe novih eh, možnosti in standardov v dobro končnega potrošnika. Če obstaja diskriminacija v letalskem sektorju, to ni zaradi letalskih družb, ampak zaradi računalniških rezervacijskih sistemov. Še hvala, držali ste se tudi časa za govor, naravnost neverjetno. Sedaj pa gospod eh, Mišel de Bustier za sedem minut. Noon, Lepo pozdravljeni, najlepša hvala, gospa predsednica. Mi tukaj zastopamo 70 tisoč potovalnih agencij, ki prodajajo potovanja, um, potovanja 210 milijardam potnikom. Kje se nahajamo? V zadnjih letih so potovalne agencije turoperaterji zelo uspešno prodajali in oglaševali letalske družbe, hotele, križarke in tako dalje. Čeprav je internet v zadnjih 20 letih dodal novo razsežnost v distribucijo in omogočil nove distribucijske kanale, je neposredna distribucija še vedno najpomembnejši spletni kanal. Evropski potrošnik želi nadaljevati z izkušnjo kupovanja na enem samem mestu z visoko stopnjo zaščite potrošnika. Naj vas opomnim na posebno direktivo v tem sektorju, ki se imenuje zaščita potnika. Potovalni agent agenti imajo dostop do ponudbe letalskih eh, družb preko računalniških rezervacijskih sistemov, ki eh, prodajajo po celi Evropi. To ima veliko prednosti. Letalske družbe imajo odlično orodje za distribucijo, s katerimi imajo dostop do 70 tisoč potovalnih agencij, preko njih pa imajo dostop do milijonov, milijonov, več milijonov potnikov v Evropi. Globalni distribucijski sistem so zelo pomemben člen za informacije o letih, o cenah in o možnostih za kupovanje vozovnic in cen. Agencije pa lahko daje na voljo možnost primerjave cen letalskih vozovnic in končni uh, potrošnik ima korist od uh, te verige, veri, um, verige dodane vrednosti, da lahko izbere eh, letalsko družbo in potovanje, hotel in tako dalje. Vendar pa zadeva bolj komplicirana. Tisti, ki zelo dolgo potujemo kot sam, ki imam nek, kar nekaj sivih las, se spominjamo dobrih dni, ko smo kupili letalsko vozovnico in s tem smo pričakovali vključno tudi obred, kozarec vina in možnost prijave prtlage. Sedaj pa smo ločili um, plačevanje za različne storitve. Sedaj plačate za vozovnico, za prtljago, za sedež in um, sedaj pričakujemo, da bomo morali tudi plačati dodatni, dodatni pribitek, če želimo, da bo letalo peljal pilot. Mi se bojimo, da bo prišlo do džungle cen davkov, pribitkov in dodatkov. Zato, gospa predsednica, potrebujemo več preglednosti, zato da bi lahko primerjali eh, na učinkovit način možnosti na trgu. Kaj menite, da bi morali v supermarketu najprej plačati, na, ko pa pridete v trgovino, bi videli samo cene, ki jih trgovina želi, da jih vidite. To se dogaja v primeru Amazon, Amazona. NDC je standard, ki zbira veliko podatkov stranke, preden stranki sploh pokažejo ceno za vozovnico ene letalske družbe. To predstavlja težave zaradi preglednosti, zaradi možnosti primerjave, zaradi, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo z našimi osebnimi podatki, ne zaradi tega, ker bi ti podatke šli eni sami letalski družbi, ampak več letalskim družbam. Amadeus je certificiran za NDC in upam, da bomo našli možnost, da bomo lahko pravljali z novimi standardi in da se bomo soočali s štirimi standardi, ki jih eh, boste obravnavali. Zakaj gre? To so štirje največji izzivi v okviru prihodnje revizije dveh pomembnih uredb uredba o zračnih storitva, storitvah in pa kodeks ravnanja CRS in s tem povezano uredbo 80 skozi 2009. Digimove pripravlja revizijo te dveh uredbe naslednje leto. Ti štirje standardi zahtevajo popoln dostop do cen. Gospod Howers je že razložil, zakaj z letalskim družbam ni všeč, da stranke dobijo možnost primerjave. Drugič, da ohranimo preglednost cen vozovnic, kar pomeni tudi, da lahko potrošniki primerjajo cene. Tretjič, da ohranimo možnost izbire in distribucijskega kanala za potrošnika. Potrošnik mora imeti možnost izbire, če želi kupiti naravno so letalske družbe ali preko posrednih distribucijskih kanalov. In še zadnjič, tudi to je zelo pomembno. Preprečiti diskriminacijo potrošnikov glede na bivališče in državljanstvo. Revizija teh dveh zelo pomembnih ured je pomembna za ohranjanje učinkovitosti enotnega neba v Evropi. In to so moji zaključki. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa gospod Stefan Pangu. Beseda je vaša za sedem minut. Najlepša hvala, gospe in gospodje, in najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da sem z vami. Imenujem se Stefan Pango in sem generalni direktor Flyin. Gre za startup, ki ima sedež v Berlinu. Mi eh, dajemo možnost potovalnim agencijam, možnost, da ponujajo posebne izkušnje in možnosti potevanja s tem, da se neposredno poveže z letalskimi družbami. Kar vidite tukaj je model um, distribucijske, distribucije letalskih uh, potovanj v zadnjih 30 eh, letih. Imamo globalni distribucijski sistem, kot je Amadeus in PortSaver ali pa mm, Expedia, Opodo, so tisti, ki upravljajo z vsemi transakcijami, vključno s plačili. Na podlagi vsebine, ki jih letalske družbe dajo v podatkovno bazo, kot je ATPC, OOAG in tako dalje, ki upravljajo s cenami in z voznimi redi. Naprimer, poglejte si primer, vi ste v Bruslu in želite v New York. Eh, vstopite na spletno stran Expedia, vi um, upišete, za koliko potnikov gre, kam greste in potem išči. GDS vam bo podal vozni red um, letalske družbe in edino, kar letalska družba eh, mora povedati, je, če so cene še vedno na voljo. Letalske družbe ne vedo, da iščete um, takšne takšna potovanja. Naprimer, lahko potem kliknete na Brussels Airlines, GDS potem rezervira vašo vozovnico in vam zaračuna s tem, da vam, da vam ceno vozovnice zaračuna s kreditno kartico. Plačate, plačate z eh, kreditno kartico. To je zelo kompleksno ni model. Ta model je zelo dobro deloval, ko so letalske družbe tržile svoje storitve glede na zmogljivosti. Sedaj pa imamo vedno več letalskih družb, ko ste dejali, da svoje proizvode tržijo kot izdelke, potem pa v tem primeru ta model naleti na omejitve. Letalske družbe ne nadzorujejo ponudbe na ekspediji, ne vedo, da stranka išče določeno vozovnico, torej nimajo možnosti za nagradno prodajo in nimajo možnosti, da se razlikujejo od svojih tekmecev. Ravno tako nimajo možnosti dostopa do podatkov porabnikov. In To ima posledice za končnega potrošnika. Če ste potrošnik, ki se nahajate na ekspediji, nimate možnosti, da vidite celotne cene leta, vključno s storitvami, ki jih potrebujete, naprimer. Prijavljena prtljaga je zbira sedeža, bolj prožna vozovnica, da lahko spreminjate datum. Torej, da dobite pregled nad vso ceno, preden rezervirate pot. In potem vidite, da te cene ni več na voljo. Ne dobite nobenega vtisa o tem, kakšna bo izkušnja. Imate namreč dve možni ceni, ena 500, ena 200 evrov, ne veste pa, katera izkušnja bo boljša, ne veste, koliko prtljage lahko prijavite, lahko prijavite en kovček, dva kovčka, boste imeli wifi na krovu, dobite obred, ne ve, tega enostavno ne veste. Če pride do problemov, koga boste poklicali, ima službo za stike s strankami, tega ne veste. Potem pa imamo nov distribucijski model, ki se usmerja na prodajalce potovanj, ki prodajajo lete in druge storitve končnim porabnikom, ne da bi morali iti preko tega kompleksnega sistema. Ta sistem temelji na novem modelu, ki temelji na letalski družbi. Letalska družba prevzame vse odgovornost. Iskanje, rezervacija, izdajanje letalske vozovnice in plačilo. Če želite iz Brusla leteti v New York, poslate sporočilo vsem letalskim družbam. V te letalske družbe potem združijo vse informacije in vidite vse možne cene. Ko se odločite za eno opcijo po vaši najbolj ugodni ceni, potem to sporočijo letalski družbi, vi potem rezervacijo uporabite na njihovi spletni strani in tam tudi plačate. Ta model deluje zelo dobro s spanjem različnih akterjev. Tukaj lahko pomislite na družabna omrežja, iskalnike, spletne strani, ki želijo sodelovati v tem orodju. Vsi ti akteri ne želijo sodelovati pri prodaji letalskih vozovnic zaradi tega, ker je to preveč komplicirano. Model je priložnost za vse, za letalske družbe, zaradi tega, ker bodo dobile dostop do novih distribucijskih kanalov. Predstavljate si, da bi TripAdvisor ali Facebook začel s prodajo letalskih eh, vozovnic, bo njihov distribucijski kanal za mreže dosti večje in potem bodo dobili prihodke od prodaje in od nadgradnje prodaje. Za prodajalce pa nadrobno pa bodo lahko uporabili na enostav način takšen model. Sedaj je to preveč komplicirano, potovalna agencija mora biti akreditirana, računalniški rezervacijski sistem ravno tako. Danes ne morete enostavno se odločiti, da boste odprli platformo za prodajo letalskih vozovnic. Za potrošnike pa je to pomembno, zaradi tega, ker boste na platformi videli vse možne cene in boste lahko primirali cene po letalskih družbah. Potrošnik tako ve, kaj kupuje, lahko primerja ponudbo letalskih družb, čeprav letalske družbe tržijo svoje vozovnice na različen način, lahko se odložite, kateri je najboljši produkt, kateri je najboljša cena in kateri je najboljša letalska družba za vaše potrebe. Imamo pa en sam izziv noben investitor se ne odloči za ulaganje v distribucijo letalskih vozovnic. V našem svetovalnem odboru imate generalne direktorje letalskih družb. Nihče ne želi uložiti v našo platformo. Edini investitor eh, je eh, hedge fund v New Yorku. Ko želite delovati na trgu, ste novinec in globalni distribucijski sistem za investitorje pomeni zelo omejen način distribucije. In če želite podaje, prodajati potrošnikom, potem imate booking.com, eh, Expedia in Dreams, so način, da prodajajo potrošnikom zelo težko pa dobite dostop kot novinec do možnosti prodaje po ceni letalskih vozov. Najlepša hvala, gospod Pango. Sedaj pa gospod Nolen. Vi boste zaključili to okroglo mizo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, da ste povabili Skyscanner na današnji panel. Mi smo vodilna svetovna platforma za iskanje letov. Vsak mesec obišče našo spletno stran 70 milijonov ljudi. Imamo več kot 1200 partnerjev. Ustanovili smo Skyscan leta 2003, zaposlemo več kot 1000 ljudi. Mi imamo meta iskanje in storitev za primerjavo cen. Tam lahko primerjate um, različne um, agencije, letalske družbe in tako dalje. Mi menimo da so storitve primerjave meta iskanja zelo pomembna za ohranjanje konkurence in da so potrošniki dobro informirani. Mi ponujemo preglednost s tem, da dajemo na voljo informacije, ki jih lahko primerjate in da dobimo do, dober trg oziroma tržnico za potrošnike, kjer lahko dobijo prave informacije. Imamo konkurence med ponudniki, in eh, potrošniki se lahko odločijo za potovanje v destinacijo po najbolj ugodni ceni. Mi menimo tudi, da je to koristno za majhna podjetja da lahko dajo na voljo svoje storitve, ponujamo zelo, oglaševanje po zelo nizki ceni, mi oglašujemo tudi proizvode glede na priljubljenost med potrošniki, ne glede na denar, ki je bil uporabljen za oglaševanje. um, moji kolegi so že govorili o zgodovini, o GDS-jih, eh, o modelih, o CRS-jih in tako dalje. Mislim, da je nedvomno, da je prišlo do spremembe v modelu distribu distribucije v zadnjih 15 letih in to predvsem zaradi uvedbe novih tehnologij. Vse se še razvija, glede na to, kar smo slišali danes od drugih povabljencov, vidimo, da letalske družbe želijo doseči večji tržni delež v distribucijskih kanali, zato da se lahko razlikujejo od svojih tekmicov. In ključen razlog za to je ločevanje cene po storitvah, to prakticirajo nizkocenovne letalske družbe in tudi druge letalske družbe. Kar smo danes slišali, je to, da to zavaja potrošnike zaradi tega, ker ne razumejo dobro, kako lahko primirajo cene in kakšne storitve dobijo po določeni ceni. Sedaj želimo storiti vse, kar lahko, da so potrošniki dobro informirani in da ne plačujejo predrago, predrage cene za določene storitve. Če si pogledate prihodnost, potem eh, vemo, da bodo inovacije in tehnologije igrale pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti. Uporaba nove tehnologije bi se morala izboljšati tudi dostop za potrošnike, da, bo, da bolje razumejo, kakšne opcije imajo in da znajo oceniti eh, vrednost storitve. Veste, da rezervacije niso naj, ponavadi najboljša izkušnja, zato je meta eskanje tako zelo eh, dobro, da ljudje lahko lahko na enem samem mestu primirjajo informacije, dobijo informacije, rezervirajo um, svojo vozovnico, svoj let, let pri, pla, pri tem, ko plačuje, pa morajo dati tudi osebne podatke pomembno vprašanje je, da lahko ljudje na mobilnem telefonu rezervirajo eh, lete in potovanja. To je zelo pomembno za podjetja. Zelo težko je razviti dobro delojočo aplikacijo za mobilne telefone. Podjetja, če želijo resnično priti na mobilno tehnologijo, imajo pri tem veliko težav. Pri tem je treba pokazati vse potrebne informacije in vsebino na mobilnih platformah. Ne glede na to, kakšna bo prihodnost, moramo že zdaj zagotoviti, da bomo dosegli doslednost in transparentnost za vse potrošnike pri dajanju informacij, ne glede na obliko. Sedaj gledamo na odnose med različnimi deležniki. Moji kolegi so že govorili o tem vloga skyscannerja kot eh, meta iskalnik eh, je vloga posrednika. Mi verjamemo v konkurenco na tem trgu, aktivno sodelujemo z našimi eh, partnerji, letalskimi družbami, kako lahko izboljšajo svojo um, situacije in plasiranost na trgu, kako lahko izboljšajo svojo ponudbo, standarde. Mi imamo ključne sisteme in standarde za nadzorovanje in vsem letalskim družbam in partnerjem jim dajemo povratne informacije o trendih, tendencah in druge informacije. Letalski prevozniki in GDS-ji vsi vedo, da je najpomembnejši deležnik tukaj potrošnik. Če si pogledamo potrošnike, za nas pri Skyscannerju je ključnega pomena pregledno. Skyscanner je zaupanja vredna blagovna znamka, potrošniki zaupajo v naše informacije in vedo, da mi ne delamo za provizijo. Na milijone ljudi se odločijo za iskanje, ko začnejo iskati in možnosti za potovanje. Potrošniki morajo dobiti možnost in dostop do vseh opcij. Mi jim pomagamo razoveti informacije, da se odločijo pravilno. Zato potrebujemo dostop do vseh vsebin, vseh informacij. Mi potem to analiziramo in to potem prikažemo uporabnikom na razumljiv način. Tako lahko okrepimo zaupanje v trg pri potrošnikih. S tem bi zaključil. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Nolan. Hvala lepa za vse prispevke. Sedaj pa eh, bomo pričeli razpravo s kolegi. Gospod Vin van den Kamp, gospa Klun, želite besedo? Uh, a lot of information. Najlepša hvala, gospa predsednica. Veliko informacij smo dobili o tem, to moramo še vse premisliti in pregledati. Jasno pa je, da potrebujemo več preglednosti za končnega potrošnika. Potrošnik je ključni e, deležnik. Mi tukaj zastopamo državljane in potrošnike in to je za njih zelo pomembno. Vsa zakonodaja, ki smo sprejeli na tem področju, je dobra in koristna za naše potrošnike. Evropska unija je veliko storila za naše državljane in potrošnike in to želimo še naprej početi. Lahko zastavim vprašanje ali povem svoje prispevke. Na koncu lahko zastavim vprašanje lahko podate svoje pripombe, na koncu pa zastavite vprašanje. Rada bi zastavila vprašanje glede tega, kar je omenil gospod Haurs, da ni dovolj konkurence, da imamo tri največje računalniške sisteme in omenili ste tudi oska grla v Evropi. Očitno je, da menite, da potrebujemo več distribucijskih storitev in kanalov. Gospod eh, Blust, vi ste zagovarjali tukaj eh, vlogo potovalnih agencij. Mislite, da bi bilo koristno, če bi imeli več računalniških rezervacijskih sistemov? In boljše odnose med letalskimi družbami, potrošniki in eh, dejanskimi storitami. Kaj lahko mi in komisija storimo eh, za to? Kaj lahko mi storimo za to, da eh, bomo učinkovito revidirali kodeks ravnanja? Mislite, da je to primerno? Od leta 2009 je prišlo do toliko sprememb, prišlo je do velikega razvoja tehnologije, več opcij imamo. Zelo težko je spremati zakonodajo pravočasno, kaj te tehnologija se kar naprej spreminja. Kaj lahko mi storimo? Um, pustimo, da se trg razvija po svoje, lahko um, tukaj ukrepamo, je to potrebno, vi kot startup imate verjetno predstavo o tem, mislite, da je um, kar precej prostora za majhna zagonska podjetja, da delujejo na tem trgu. Omenili ste težavo, da nimate dostopa do investicij na tem področju. Agir tout de suite, si vous voulez. Se boste kar takoj odzvali, če želite. Kdo bo začel? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Res je, potrebujemo zakonodajni okvir za to, da omogočimo nov stop na trg in da odpravimo uh, zlorabe pri klauzulah. Tukaj imamo 700 letalskih družb, 7000 potovalnih agencij in 3 CRS-je in je res je, da potrebujemo nove, potrebujemo nov, eh, pravičen dostop do cen. Treba je ohraniti preglednost in tudi izboljšati preglednost letalske družbe ponujajo tudi dodatne storitve, ne samo letalske mm, vozovnice. Treba je izboljšati izbiro za potrošnike z nižjimi letalskimi vozovnicami. In za konec radi bi tudi preprečili diskriminacijo računalških rezervacijskih sistemov predvsem zla, zaradi eh, klauzul, ki so prekomerne. Izvolite. Ping, gospod Pingo, kar mi počnemo, lahko stori kdorkoli. Zaradi tega, ker letalske družbe omogočajo apije, prek katerih se lahko um, eh, naveže na njih kdorkoli. Distribucijo omogočajo preko API-ja in vsakdo lahko izvaja distribucijo. Problem pa so naložbe. Nihče noče uložiti v našo platformo. Letalske družbe so navdušene nad našo uh, platformo. Tudi prodajalci na drobno bi radi uporabljali naš, našo platformo problem je na trgu, ne vem, kje je rešitev, nimamo pa dostopa do zadostnih sredstev. Gospod Deblus, lahko poveste vidik distribu distribucijskih kanalov. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospa Klun, za vaše vprašanje. Imate uro. Če primerjamo, bi rad omenil bivšega generalnega direktorja Amerikane Lesa Bob Crandela. Na konferenci je pokazal svojo uro in dejal. Problem v mojem sektorju je enostaven. Če želim eh, najti najcenejšo uro v New Yorku, moram obiskati 3000 eh, trgovin. V letalskem sektorju pa ima stranka na enem samem mestu v potovalni agenciji dostop do vseh storitev. S tehnologijo globalnega distribucijskega sistema pa dobi dostop do celotnega nabora storitev in opcij na trgu um, moja kolega na levi sta um, tista, ki izdelujeta in uvajata tehnologijo. Letalske družbe bi si želele manj preglednosti in želele doseči, da bi bila primerjava težja. Zaradi tega so tako zelo razdrobili zaračunavanje storitev. Gospod Howers je dejal, da globalni distribucijski sistemi predstavljajo osko grlo in da zaradi tega lahko uveljavijo kakršne koli cene za letalske družbe in letalske prevoznike. Zakaj se je potem Lufthansa odločila, da bo letalskim vozovnicam in ceni letalskih vozovnic dala še prebitek za distribucijo 16 evrov. In to ni vplivalo na prodajo pri Lufthansi, še posebej na tistih trgih, kjer Lufthansa prevladuje. Tukaj mislim predvsem na tri države članice. Zato, torej, vprašanje se glasi, da če bi imeli več računalniških rezervacijskih sistemov, bi bilo več konkurence in če bi se to odražalo pri nižjih cenah za potrošnike. In pomankanje preglednosti pomeni, da potrošniki ne vedo, zakaj plačujejo. Bi bilo koristno imeti več konkurence. Nove tehnologije in operateri nove tehnologije sedaj vstopajo na trg in prispevajo do določene mere za večjo preglednost. Vendar pa moj kolega z leve strani pravi, da nima dostopa do finančnih trgov in da nima dostopa do finančnih sredstev in naložb za svoje zakonsko podjetje. Njegov tržni delež je res majhen in noben eh, investitor se ne bo odločil za ulaganje v sektor, kjer so zaslužki tako zelo nizki, gospod Vanderka. Um, volgens mij hebben wij als Europees Parlement niet Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da Evropski parlament še ni povsem razumev, zakaj gre na tem področju in v tem sektorju. Gospod Hauer, za vas imam vprašanje. letalske družbe, ki dela z računalniškimi rezervacijskimi sistemi, um, so poskrbeli za to, da je vse tako zelo poraslo, da tega ni več nadzorovati. Torej, vi želite uvesti nov sistem NDS, zakaj pa ne bi tega kar odprli za nove akterje? Nihče ni govoril o denarju in tudi vi, gospod Nola, niste govorili o zaslužku. Mi, potrošniki, pa moramo za vse plačati dvakrat. Mi plačamo posrednika, to ste vi, in potem plačamo še za vozovnico pri Lufthansi. In še vprašanje za, za gospoda Pangoja. Ste vi podružnica Amadeusa? Lahko odgovorite na to vprašanje? Gospod Nolan, Skyscanner, ste vi podružnica Amadeusa? Gospa predsednica, mi tukaj v Evropskem parlamentu vedno znova govorimo o pošteni konkurenci in o odprtem trgu. Če pa nekdo nadzoruje 65 odstotkov trga in Amadeus je res odlično podjetje, vendar pa je ogromno. Gospod Deblust, kaj lahko storimo med tem? Evropska komisija zahteva svoj čas. Kmalo bodo volitve, kar pomeni, da bo za revizijo potrebnih nekaj let bi gospod Pango lahko pomagal pri odprtju trga? Kako bomo rešili to težavo? Hvala lepa, gospod Vilvandenkamp. Kje bomo zdaj začeli? Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Veliko uh, vprašanj je bilo zastavljenih, NDS eh, je standard, ne sistem. In radi bi vzpostavili eh, agregate na eh, spletu, kajti ne moramo ostati pri trenutnem sistemu. Eh, ne govorimo o denarju, je bilo rečeno. Pravzaprav govorimo o denarju. če želimo eh, svobodo eh, pri distribuciji, eh, če se želimo izogniti agresivnim praksam, potem bodo morali letalske družbe dvigniti svoje cene. In zaradi tega je svobodna prodaja skoraj da nemogoča. Mislim, da ste nekoliko pomešali letalske družbe in pa eh, prodajo letalskih vozovnic, kajti eh, marže so izjemno nizke za letalske družbe. Ampak eh, potrebno, po, možno je doseči visoke marže pri prodaji letalskih vozovnic. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Pangu potem pa bomo zaključili počasi. Me omenim nekaj imen, Air France, Lufthansa in tako naprej. Če, ali se lahko uh, ta podjetja povežejo na platformo enako kot ponudniki uh, ali ne? Uh, mi smo to uh, preizkusili. Uh, ne gre zgolj za komercialno vprašanje, gre tudi za tehnično vprašanje. In eh, torej eh, ta eh, dodatna pristojbina eh, je nekaj, čemu bi se zlahka izognili, če, letal, če bi letalske družbe imele eh, ustrezno možnost povezati se na ta sistem. Ja imamo nekaj partnerjev, ki so neposredno vezani na našo platformo. Ampak mm, potrošniki običajno plačajo za eh, iskanje najboljših, najugodnejših letov, vendar pa mi zaradi tega ne dobimo provizije. gospod Vandenkamp, z vašimi vprašanji ste odlično povzeli zadnjih 30, 30 let revolucije v naši industriji. Ali imate doma potovalno agencijo ali vodite letalsko družbo? Odlično ste povzeli to, kar se je dogajalo v zadnjih 30 letih. Eh, GDS so ustanovile letalske družbe, kajti takrat eh, so bile le štiri na eh, evropskem trgu. In seveda eh, so bili ti brskalniki pristranski in potem je bilo rečeno, no ja, morda to ni ravno najbolje. In uh, leta 1989 je bila sprejeta prva uh, uredba, uh, ki je zadevala navedbo letov in tako naprej in tako naprej. Mm, potem pa smo sledili eh, tehnološki revoluciji, hkrati pa so eh, se eh, letalske družbe odločile, da, bodo, da se bodo ločile od teh GDS-ov, ki so potem imeli uh, neodvisne vlagatelje. 30, jer, eh, 30 let kasneje pa želijo ponovno vzpostaviti eh, ta prodajna mesta in sicer na račun potrošnikov. Kdo eh, bo torej plačal za to? Mi kot eh, turisti, kot potniki, ravno to se v tem trenutku eh, dogaja. Gospa predsedojoča, pripravljen sem za ta odbor predstaviti eh, platformo, eh, s katero je povezana recimo Lufthansa in videli boste razlike vsebini, v ponudbah, eh, v pravičnih ponudbah in potem se boste vprašali. Samo trenutek, torej predlagamo novo tehnologijo ki eh, presega eh, zmožnosti tako imenovane stare tehnologije? Ali bi morda morali pustiti počasen razvoj stare tehnologije? Mm, kaj eh, ti, ti GDS-i prevzemajo počasi standarde, ne bom nadaljeval, kaj ti nekoliko preveč emocionalen sem, ko govorim o, o distribuciji. Ampak, gospod predsedujoča, imam resno ponudbo. Če bi ta odbor rad videl uživo predstavitev tega, kar je trenutno na voljo na trgu in sicer na področju prodaje, eh, potem sem prepričan, da lahko naši partnerji za to poskrbijo. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za eh, vaš eh, predlog. Ampak mislim, da smo vsi uh, dovolj inteligentni in da ste nam to že dovolj dobro razložili. Imam pa še zadnje vprašanje in sicer prijati zastopate vse letalske družbe, tako uh, velike, kot tudi majhne. In letalske družbe se razvrščajo glede na njihovo velikost. In tukaj eh, se že približujemo dejanski temi, kajti majhne letalske družbe najbrž nimajo enakega načina prodaje kot velike letalske družbe. Zanima me. Ali imajo uh, velike letalske družbe možnost uh, vzpostavitve platform za uh, tako imenovano neposredno prodajo? In res je, uh, da. Uh, Če je odgovor da, da je potem situacija veliko bolj zapletena za majhne letalske družbe, ki potrebujejo posrednike. Določene velike letalske družbe so uvedle dodatne pristojbene za uh, vozovnice kupljene pri posrednikih. Kaj pa uh, manjše letalske družbe, ki so tudi med vašimi članicami? Odgovoril bom v francoščini. NDS je standard, ki velja za vse letalske družbe in naj poudarim, da se ti eh, standardi eh, sprejemajo zelo enakopravno. Ne gre za klub velikih letalskih družb. Imamo veliko, veliko majhnih eh, letalskih družb, ki so tudi certificirane. Torej, jata strani teh eh, družb prejema informacije, eh, ki nam omogočajo, da preverimo, ali so izpolnile eh, nove standarde. Torej, gre zgolj za modernizacijo elektronske distribucije vozovnic. NDS eh, ne predstavlja posrednika. Eh, letalske družbe lahko uporabljajo NDS in na to so lahko eh, ponosne, kajti to kaže na njihov eh, razvoj. Zgolj ekonomski pogoji, gospodarski pogoji so drugačni za letalske družbe, vendar pa so ti standardi na voljo seveda vsem letalskim družbam. Seveda pa potrebujemo eh, nove prodajna mesta na spletu, ki bodo omogočila primerjavo različnih letalskih eh, družb. Eh, torej, letalske družbe so v veliki meri odvisne od potovalnih agencij. American Express, Carlson in tako naprej. Letalske družbe so seveda odvisne od teh posrednikov torej ključnega pomena je, da ti posredniki sprejmejo NDS. In uh, Carlson je eh, podjetje, ki je že podprlo ta standard. Postopki so včasih eh, predolgi, In nekatere agencije pravijo, ja, zakaj imamo standard že tri leta, pa uh, ga družbe še niso prevzele. Se želi kdo odzvati na to, kar je bilo povedano, gospod Pango? Ko uh, govorimo o posrednikih, je potrebno povdariti, da ne gre toliko za zmanjšanje odvisnosti od posrednikov, ampak za vzpostavitev eh, novih eh, kanalov, novih prodajnih možnosti. Eh, veliko je namreč tistih, ki bi radi prodajali lete, pa tega ne morejo počneti, ker, početi, ker je to enostavno preveč zapleteno. Torej, veliko je eh, spletnih platform, ki bi rade prodajale lete, ampak zaradi uh, zapletenega sistema je to enostavno nemogoče. Vsi govorite o, o NDS, ampak jaz eh, bi rad povdaril, da eh, pomembne tri črke niso NDS, ampak IPA. EasyJet, Aerowings eh, in eh, druge nizkocenovne družbe imajo IPA in uh, vsi, ki se želijo z njimi povezati, lahko to storijo. In uh, gre torej za uporabo tega modela, uh, za uporabo standardov, ampak uh, to je pravzaprav povsem enako kot uh, prodaja uh, nizkocenovnih ponudnikov. Eh, običajna podjetja pač uh, gredo v korak s časom, zdaj počasi um, nadomeščajo svojo zamudo. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, vaša analiza je povsem pravilna. Med 240 članicami je 20 eh, članic JATE, eh, ki eh, lahko vlagajo v NDS. Veliko pa je v Evropski uniji regionalnih letalskih družb in zahvaljujoč tem regionalnim družbam imamo veliko več povezav kot pa ZDA. Torej, ni zagotovljeno, da bodo majhne in pa srednje velika podjetja imela dovolj sredstev za vlaganje v, ta, uh, vlaganje v te standarde. 80 odstotkov uh, teh podjetij je majhnih in srednje velikih podjetij in morale bodo vlagati v uh, ta sistem. Torej, tukaj gre za vzpostavitev celotnega sistema in vse to je tesno povezano. Novi standardi eh, zahtevajo seveda velika ulaganja. Potrebno se je vprašati, kakšne so prednosti eh, za eh, trg. Še prav posebej, eh, če je trg s tem bolj zapleten, gospod Nolan, se želite odzvati. Ja. Mislim, da eh, so bile izpostavljene točke povsem upravičene, predvsej stroškov je povezanih eh, z uvedbo nove tehnologije. Ampak to ne pomeni, da se eh, to ne bi smelo zgoditi, da do tega ne bi smelo priti. Ne vem, kakšne bodo rešitve v prihodnosti. Potrošniki potrebujejo informacije, potrebujejo preglednost, omogočiti pa je potrebno tudi drugim ponudnikom, da se pridružijo temu sistemu. Hvala lepa in s tem prehajamo k naslednji okrogli mizi. Eh, lahko pa tudi zaplaskamo našim panelistom, kajti mislim, eh, da so naredili zelo dober vtis. Hvala lepa. Allez, nous continuons. Tako, sedaj pa bomo nadaljevali in povabila bom kar člane eh, druge eh, okrogle mize. Prosim, da zasedete svoje mesta. Torej, naj vam jih predstavim. Gospod Krujt, tukaj ste, e, dobrodošli. Predstavljate e, Združenje evropskih potnikov, gospod Kristof e, Klener, odgovorni ste za evropsko tehnologijo in pa potovalne storitve in gospod Kristof Tusah ste namestnik vodje enote v GD MUF. Eh, gre pa za okroglo mizo s naslovom zagotavljanje neutralnosti in pa preglednosti. Eh, obstaja eh, določeno tekmovanje med letalskimi družbami. Letalske družbe že dolgo niso samo prevozniki. Tam danes eh, določeni eh, prevozniki prodajajo eh, tudi letalske karte, letalske vozovnice. Pojavili so se novi ponudniki, poteka prodaja na spletu. To, kar imenujemo računalniški sistem rezervacij. To ni nič tako zelo nenavadnega, ampak čas je, da razmislimo o ustreznih pravilih za sodelovanje med temi različnimi akterji. In na koncu mora to koristiti tudi potrošnikom, kajti na vse zadnje smo tukaj zato, da bi pripravili zakonodajo za naše državljane. Tako. Na koncu pa lahko vidimo, da nekatere letalske družbe zahtevajo pribitek na ceno letalske vozovnice. Recimo Lufthansa je takšen primer, to je bilo omenjeno še v uh, prejšnjem prispevku, zaradi tega uh, so vozovnice cenejše, uh, kot če jih rezervirate uh, v računalniškem uh, sistemu. Torej, mislim, da bi morali izenačiti te uh, različne načine uh, prodaje, zagotoviti bi morali konkurenco. Uh, tudi za neodvisne eh, platforme, ki prodajajo eh, letalske vozovnice. Eh, pozdravljam vas pri naslednji okrogli mizi. Kako namerava Evropska komisija pripraviti nov kodeks obnašanja? oziroma nov kodeks eh, ravnanja. Kakšni so vaši občutki v Evropski komisiji? Seveda, nekateri pravijo, da, tudi, eh, da je kodeks ravnanja trenutno zastarev in da je potrebno razviti novega. In eh, zakaj, eh, ne bi, eh, zakaj ga ne bi spremenili, če je dejansko zastarel? Mislim, da potrebujemo konkretne predloge v tem drugem krogu, pri tej drugi okrogli mizi. Kar takoj bomo začeli in sicer s potrošniki. Sedem minut imate na voljo in natančno bom nadzorovala čas. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za da povabilo na današnjo sejo. Govorim v imenu Evropskega združenja uh, za pravice potnikov in uh, to združenje je krovna organizacija, uh, ki ima članice v 21 evropskih uh, državah. Leta 2002 je, bila, je bilo ustanovljeno naše združenje in zares zastopamo stališče evropskih potnikov. Gre za lokalni, regionalni prevoz, za železniški, pomorski in letalski prevoz. Tukaj je prikaz držav, v katerih delujemo. Naj povem nekaj besed tudi o sebi. Včasih sem bil uh, vodja uh, unije uh, na nizozemskem za uh, direktorje in pa uh, menedžerje, naslednja prosojnica. Kaj uh, potrebujejo potniki? Odgovor je zelo preprost. Potniki potrebujejo zanesljive informacije o voznih redih, o stroških in tukaj ne gre za cene, stroški so nekaj drugega in pa ustrezne informacije o tem, kako eh, lahko kupijo vozovnice. To so informacije, ki jih potrebujejo vsi potniki. Kakšna pa je dejanska situacija? Dejanska situacija je takšna, da nimamo ustreznih informacij o voznih redih različnih letalskih družb. Recimo naslednji mesec moram potovati iz Amsterdama v Oslo. Predstavljal bi si, da je to zelo preprosto potovanje. Eh, ampak, eh, če želim videti, kakšen je vozni red, lahko eh, obiščem KLM, lahko obiščem SAS in tako naprej in povedali mi bodo, kdaj imajo lete lahko pa se tudi odločim za katerega izmed spletnih brskalnikov, ki mi bo eh, pokazal eh, večino letov. Ryanair je pogosto izključen, Jeter tudi. Uh, zaradi tega uh, je uh, potrebno kar nekaj truda, preden uh, odkriješ, uh, kakšne možnosti se ti ponujajo. Uh, Potem pa stroški, ki jih ne moremo izenačiti z cenami. Vsi poznamo tiste reklame, da lahko od Amsterdama do Osla letite že za in potem je navedena neka smešno nizka cena, ki je daleč od resničnosti. Dejansko ni nobene preglednosti, eh, kar zadeva eh, stroške, kaj ti. Eh, potnik mora plačati eh, dodatne pristojbine, potem mora eh, posebej eh, plačati eh, za prtljago, včasih eh, za dodatnih deset. Eh, včasih imaš na voljo 10 kg, včasih 23, včasih pa kar 30. Zelo težko je ugotoviti, koliko moraš plačati. Včasih eh, je prtljaga še dražja od. Uh, letalske vozovnice potnika. Potem pa je potrebno plačati še eh, dodatne pristojbine za rezervacijo. Recimo, če Belgijec eh, želi eh, plačati vozovnico na nizozemski spletni strani, mora pri tem uporabiti kreditno kartico in zato mora dodatno plačati. Potem pa so tukaj še tako imenovani skriti stroški. Eh, ljudje ne potujejo od letališča do letališča, ampak eh, gredo ponavadi dlje. Če želim eh, potovati iz Amsterdama v Oslo, moram potem iti še na vlak ali pa najeti avto in potem ko bom prišel v Oslo, moram oditi v Netrdal, to je eh, predmestje Osla in kaj lahko sedaj storim, lahko uporabim taksi, ki je najbrž zelo drag, lahko grem z avtobusom, ampak kje je avtobusno postajališče, kako plačati, avtobus lahko grem na vlak kjer eh, sta, eh, obstajata dva vlaka. Prva možnost je zelo udobna, eh, zelo preprosta možnost. In potem je tukaj še druga možnost, namreč državna, državna storitev, državna družba, ki je veliko cenejša, morda pa ne tako udobna in potem naslednja prosojnica. Kaj bi radi imeli kot potniki informacije o vseh letalskih družbah? Radi bi zares vedeli, eh, kaj eh, lahko rezerviramo, koliko bomo za to plačali in seveda ne želimo nobenih razlik. Eh, pri uh, cenah eh, in ta ideja Lufthansa o dodatnih pristojbinah eh, je uh, zelo slaba ideja in če Evropska komisija tega ne bo preprečila, se bo to samo razširilo. Želimo pa tudi informacije o pravicah potnikov. Evropski parlament je izjemno aktiven na področju pravic potnikov, ampak koliko ljudi pravzaprav sploh pozna uh, svoje pravice. In kako doseči, da bodo moje pravice eh, spoštovane? Ljudje potrebujejo informacije o pravicah in o tem, kako te pravice uveljavljati in eh, imeti bi morali tudi informacije o poti eh, z eh, letališča. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za to, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa dajem besedo našemu naslednemu gostu, gospodu Klenarju. Beseda je vaša za sedem minut. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala da ste me povabili sem. Eh, nekoliko sem nostalgičen, po devetih letih je to moj zadnji nastop in reči moram, da sem eh, z velikim veseljem sodeloval pri uh, vašem delu in uh, kasneje bom uh, tudi spremljal vaše delo. Ampak dobro, uh, naj povem, da zastopam ECO, eh, to je združenje eh, podjetij, ki se ukvarjajo eh, z ponudbo različnih potovalnih svežnjev. Rad bi se osredotočil predvsem na kodeks ravnanja, na vprašanje, zakaj ta kodeks imamo. In kakšna je prihodnost tega kodeksa? kot je gospod Vindenkamp dejal, so letalske družbe eh, vzpostavile ta kodeks ravnanja in sicer eh, v 1970 oziroma v 70. Eh, in pa 80. letih. In uh, takrat je bilo rečeno, da so potrebne eh, varovalke eh, za eh, potrošnike, za konkurenco in tako naprej. In zaradi tega je bil spostavljen tudi ta kodeks ravnanja, zaradi tega, da letalske družbe ne bi še utrdile svojega dominantnega položaja. In da na ta način ne bi onemogočile eh, novim družbam vstopa na trg. Eh, to je vodilo tudi v preglednost informacij in pa v neutralnost in to je vodilo v več konkurence, v nižje cene za potrošnike in tako naprej. Danes sem slišal nekaj eh, pripomp o stroških eh, prodaje podjetjem Vrata v Združenem kraljestvu je eh, primerjalo eh, stroške eh, posredne in neposredne prodaje in ni bilo ravno veliko presenečenje, da je posredna prodaja pravzaprav izjemno učinkovita. In uh, da ima prednost pred eh, neposredno prodajo. Velika nemška družba, ki jo vsi poznamo, je morala na sodišče v Avstriji zaradi eh, dodatnih eh, taks in morala je predstaviti dokaze, da eh, je ta taksa upravičena in do današnjega dne eh, dokazi eh, niso bili predloženi, kar je zelo presenetljivo. Naslednja prosojnica v zadnjih 10-15 letih eh, se je situacija precej spremenila z razvojem eh, spleta in z vedno večjim številom potnikov. Pojavljajo se eh, nova prodajna mesta, nekatera so urejena, druga ne, nekatera so pristranska. In uh, jasnost pri prodaji je izjemno pomembna. 50 odstotkov uh, prodaje poteka neposredno. Naslednja prosojnica, prosim. Govorili smo o. Uh, uh, dodatnih eh, taksah in eh, te takse so zgolj simptom eh, širšega problema in tukaj gre za diskriminacijo različnih prodajnih kanalov. Gre za diskriminacijo tudi v zvezi z tem, katere informacije so na voljo že od samega začetka bi morali zahtevati eh, svobodo podjetij, eh, tem, da morajo imeti možnost, da se sama odločajo, eh, preko katerih prodajnih mest bodo prodajala svoje vozovnice. Ampak na drugi strani celotnega modela so potrošniki, ki nimajo dobrih eh, storitev zaradi te razdrobljenosti trga in eh, potrošniki želijo primerjati cene na enem mestu. Kaj dela na ta način, eh, lahko poskrbimo za disciplino v tem prodajnem modelu. Kako bomo zagotovili konkurenčnost, eh, če ni discipline, če ni preglednosti? pristranska uh, prodaja oziroma izbira kanalov pa vodi v situacijo, v kateri uh, prodajo nadzira manjše število velikih letalskih družb. To že lahko uh, opazimo. Tista podjetja, ki že imajo utrjen uh, Eh, tržni eh, položaj, eh, lahko tega še ukrepijo tudi z diskriminacijo prodajnih kanalov. Fragmentacija seveda ni dobra za potrošnike in če se potrošniki odločijo, da bodo kupili vozovnico pri prosredniku, potem morajo imeti to možnost in ta mm, možnost je seveda na voljo, ampak če je težko izvesti primerjavo, potem uh, smo v resnih težavah. In sedaj k naslednji prosojnici uh, gre za pritožbe. Uh, oziroma za pritožbo, ki je bila vložena pred skoraj da tremi leti zaradi te dodatne takse eh, Lufthansa. Um, neverjetno je, da je komisija analizirala eh, to pritožbo, skoraj da tri leta je trajala ta analiza in eh, komisija se je odločila, da ne bo zahtevala spoštovanja pravil, kajti pravila bi se lahko v prihodnosti spremenila. Eh, če bo eh, to postalo nekaj običajnega, potem eh, bo izvajanje zakonodaje povsem eh, nemogoče. Torej, zakaj potem vi sedite tukaj in sprejemate zakone, če jih nihče ne bo izvajal? pozivam Evropsko komisijo, da o tem ponovno razmisli in da te pritožbe vzame izjemno resno. Kajti imamo uredbo, ki velja in ki bo veljala, dokler ne bo prišlo do revizije. Čisto na kratko. Eh, in vem, da sem prekoračil svoj čas, eh, ampak eh, samo še tri minute, da spregovorim o prihodnosti kodeksa ravnanja ali kakorkoli ga bomo pač že imenovali v prihodnosti. Potrebno bo uštevati nove prodajne kanale, potrebno bo zagotoviti neutralnost, preglednost in dostop do informacij preko vseh prodajnih kanalov in pa, kot sem že prej dejal, Eh, potrebno je zagotoviti izvajanje zakonodaje, sicer zakonodaja nima nobenega smisla. In to velja tako za trenutno zakonodajo, kakor tudi za morebitno prihodno zakonodajo. Potrebno jo je pravočasno izvesti, zato da bomo zagotovili pravno gotovost eh, tako za ponudnike, kakor tudi za potrošnike. Najlepša hvala in še naš zadnji eh, gost. Beseda je vaša za sedem minut. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Vedno z veseljem pridem k vam, še prav posebej, ko gre za tako zanimivo temo kot danes. Spregovoril bom o reviziji kodeksa ravnanja. Gre za uredbo 80-2009. Strategijo je sprejela Evropska komisija decembra 2015 in Evropska komisija se je zavezala, da bo poskrbela za revizijo tega besedila. Uh, in uh, pri tem je potrebno zagotoviti uh, tudi skladnost z drugo zakonodajo, kot recimo z zakonodajo o preglednosti cen letalskih vozovnic. Pripravili smo tudi en načrt, naredili smo analizo in se odločili, katere teme bomo obravnavali pri uh, presoji vpliva potem. Eh, pa so se začeli eh, oziroma se bodo začeli javni posveti še v letu 2018 eh, in na ta način bomo omogočili širšo razpravo o tej zelo pomembni temi. Uh, in uh, izbrali uh, smo uh, že uh, podjetje, s katerimi bomo sodelovali in marca 2018. 18 uh, eh, je uh, bila podana prva analiza, uh, vendar pa je že sedaj jasno, da ne bomo mogli razpravljati o spremembi zakonodaje še tekom tega sklica. Potrebno počakati na nov parlament. ali eh, počakamo na konec analize, ali pa se Evropska komisija odloči, da je besedilo povsem v skladu eh, z potrebami trga. Razvoj eh, na področju. Eh, predvsem inovacije od nas eh, zahteva eh, spremembo eh, besedila, kajti razvijajo se novi prodajni kanali. V tem trenutku se zdi po današnjem posvetu in po prvih posvetih z predstavniki sektorja, da je kar nekaj zelo pomembnih načel, ki jih bo potrebno vključiti v razpravo. Prva točka. skoraj da v vseh eh, sektorjih lahko eh, podjetja eh, prostovoljno izbirajo prodajne kanale. To je ponavadi prvo pravilo. Vsi deležniki, vsi ponudniki storitev na trgu morajo spoštovati ista pravila. Pri tem pa veljajo posebna pravila za recimo Amadeus in Travelport. Travel drugi ponudniki eh, pa eh, morajo spoštovati drugačna pravila in eh, potrebno bo učiti, kaj lahko storimo na tem področju. To bo izjemno zanimivo. Poleg tega smo danes popovdne videli tudi, da so potrošniki v središču vseh dejavnosti Evropske komisije, kajti notranji trg predstavlja velik uspeh Evropske unije in zaradi tega eh, je potrošnikom potrebno zagotoviti, da bodo lahko primerjali cene eh, tudi eh, različnih letalskih vozovnic, ki se ponujejo na trgu. Tukaj je potrebno omeniti tudi peti člen trenutne uredbe, ki zahteva od podjetij, ki morajo spoštovati kodeks ravnanja, da se obnašajo na nediskriminatoren način. Eh, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, to je razprava, ki ostaja še odprta in ob koncu naj povem še, da ne smemo pozabiti eh, na to, da bo revizija eh, kodeksa ravnanja potekala v trenutku, ko je situacija na trgu izjemno zapletena, težko je ohraniti Eh, konkurenco na določenih eh, povezavah, eh, določene letalske družbe se krepijo in zaradi tega je potrebno zagotoviti možnost konkurence V nasprotnem primeru bo primerljivost cen postala še zapletenejša za potrošnike in z vsemi temi vidiki se bomo ukvarjali tekom revizije e, kodeksa ravnanja v Evropski komisiji. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Dussard. In kar takoj bomo začeli z razpravo. Gospa Kljun, želite začeti? Izvolite. Um, Hvala. Hvala vsem za prispevke. No, še vedno ostajajo enaka vprašanja kot pri prejšnjem panelu. Eh, ampak eh, vseeno bi zastavila še par vprašanj. Gospod Dusart z Evropske komisije, slišali smo par pritožb strani ponudnikov v zvezi s eh, German Airlines, v zvezi z nemškimi prevozniki. Ampak to mislim, da se širi tudi na druge. Zakaj ne moremo uporabiti trenutnega kodeksa ravnanja, da bi se odzvali na te pritožbe? Predstavili ste načrt, da načrtujete posvetovanje prihodni marec 2019, ampak eh, eh, prihodnje leto nas čaka evropske volitve, tudi komisija se bo zamenjala, to traja nekaj časa. Tako da morda bo trajalo do začetka leta 2020, preden bi se na to odzvali. Tehnologija pa zelo hitro napreduje. In če se bo to, če se bodo te težave razširile tudi na eh, druge prevoznike, da bodo potem eh, stranke, potniki morali plačati dodatne pristojbine, ne vem, kako bo s tem. In res me zanima, kako da niste mogli ukrepati v skladu s trenutnim kodeksom ravnanja. Gospod Klenar, Omenjali ste doplačila. Kdo zdaj to plačuje? So to potrošniki, končni uporabniki? Torej, prav zato gre pri transparentnosti in to so naše skrbi. Nenehno poslušam te razprave. In uh, druga razprava je povezana recimo z letališči in njihovimi pristojbinami. Ampak uh, potrošnikom na koncu ni jasno, kaj vse plačujejo oni. Torej, ali to, te stroške potem nosijo potrošniki ali ne. Gospod Tapardel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, rada bi se zahvalila vsem udeležencem v tej razpravi. Še prav posebej se bodo kolegi spomnili, da sem bila ena izmed. Uh, poslanke Evropskega parlamenta, ki je že pred časom podpisala izjavo o uh, dodatnih uh, taksah, uh, ki jih uh, imajo nekatere letalske družbe in z tem uh, povečujejo uh, stroške za potrošnike. To pa ovira tudi uh, notranji trg. Poleg tega gre za umetno rast cen, kar je v nasprotju z eh, interesi potrošnikov. Smo v času enotnega trga. In seveda predvidevamo, da imajo potrešniki možnost, eh, da se seznanijo s cenami, da lahko cene primerjajo vendar pa eh, me zares eh, zanima, eh, koliko potrošniki vedo o dodatnih prestojbinah, o cenah, ki jih plačujejo za prtljago in tako naprej. Jaz bi pričakovala, da so potrošniki s tem obveščeni, ampak nažalost jih veliko dejansko ne ve, kaj se sploh dogaja in to je v nasprotju z trenutnim kodeksom ravnanja. Rečeno je bilo, da bo prišlo do revizije, ja, dobro, ampak kaj se dogaja v tem trenutku? Kaj bomo storili zdaj? Ne moremo preprosto zahtevati od potrošnikov, da e, nosijo stroške. E, potrebno je ustrezno prilagoditi kodeks ravnanja. Imam torej tri zelo jasna vprašanja za Evropsko komisijo in upam, da bom dobila tudi odgovor. Kaj ti? Do tega trenutka eh, še nismo dobili odgovorov, čeprav smo jih že večkrat zastavili. Kaj bo storila Evropska komisija, da se bodo spoštovala trenutna pravila? Eh, Evropska komisija je premalo dejavna. Ali ne menite, da bi eh, to lahko bilo povezano z praksami, ki so v nasprotju z pravili in pa z interesi potrošnikov. In še zadnje vprašanje, katere konkretne ukrepe bo sprejela Evropska komisija, da bi zagotovila, da bodo potrošniki lahko uporabljali te storitve letalskih družb ne da bi pri tem nosili dodatne eh, finančne stroške. Na milijone eh, potnikov je v Evropi, torej na milijone tistih, ki eh, izgubljajo sredstva, kam gredo ta sredstva, kdo jih pospravi v žep. Mi, evropski poslanci, moramo zaščititi interese potrošnikov. Hvala lepa. Um. Jaz eh, bi se rada kot predsedujoča tega odbora eh, vrnila eh, k Evropski komisiji. Gospod Desark, ne razumem, zakaj je GDMUF tri leta proučeval pritožbe na kodeks oziroma v okviru kodeksa ravnanja in Eh, potem ste zavrnili te pritožbe, hkrati pa eh, niste rekli, da Lufthansa eh, ne deluje nezakonito, dejali ste, da je kodek zastarel, da ga je treba spremeniti in bla bla bla bla. Ja, ampak tukaj gre za bolj načelno vprašanje. Torej, gre za načelno vprašanje in to povdarjam, kaj ti eh, za vsem eh, tem eh, se, strin, se skrivajo pravice potrošnikov. In potrošniki od nas zahtevajo, da glede tega, kaj storimo. Vi v treh leti niste storili ničesar. Torej, imam zelo jasna vprašanja. Vsi v tem eh, odboru zagovarjamo eh, digitalne storitve, ki so danes nekaj vsakdanjega. Torej, zanima me, ali bi lahko eh, razmislili o povezavi med letalskimi družbami in pa računalniškimi sistemi prodaje. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Eh, gre za pritožbe, za vložitev eh, pritožb. Eh, recimo, pritožbe so bile vložene proti Lufthansi. In uh, zares ne razumem, zakaj ste potrebovali tri leta, da proučite to uh, pritožbo, kaj ti gre za nujno zadevo in uh, potrebno se vprašati, kaj je z neodvisnimi prodajnimi uh, mesti. In uh, sprašujem Evropsko komisijo, na kakšen način in kako si lahko predstavljate različ, resnično revizijo kodeksa obnašanja, za katerega vi sami menite, da je zastarel. Eh, torej menite, da je kodeks ravnanja zastarel in zato pač nikogar ne boste kaznovali. Ja, no, potem imamo pač eh, načelno težavo. Ali ima še kdo kakšno vprašanje? Ne, potem bom dala besedo vsem panelistom, kje bomo začeli. Evropska komisija bo eh, začela. Gospod. Dussert. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa za ta eh, neposredna vprašanja. Tudi moj odgovor bo eh, neposreden, kar zadeva eh, pritožbo zoper Lufthansa v zvezi z dodatno pristojbino. Ja, ta analiza je trajala predvsej časa, predvsem zaradi zapletenosti besedila. Eh, in tudi zaradi zapletenosti v zvezi z eh, prodajo. In eh, potem eh, so bili predstavljeni eh, začasni eh, zaključki in eh, Evropska komisija je morala podati eh, končno eh, mnenje. Eh, vendar pa vam ne morem podati podrobnejših informacij, kajti nimam mandata za to. To presega moja pooblastila. Tako. Eh Hvala lepa. Gospa Klun, spraševali ste, kdo plača ceno? Ali je potrošnik? No, če opravite hiter matematični izračun in upoštevate, kakšen pristop so ubrali večji letalski prevozniki, nemški večji letalski prevozniki so zaračunavali pristojbine za vse svoje posredne rezervacije skoraj tri leta in to temeli na javnih informacijah, ki se zbirajo letno če vzamete število vozovnic in to delite s približno 50 odstotki, približno z dve, ker eh, ena od dveh vozovnic se proda prek posrednikov, to pomnožite s 16, boste imeli število pristojbin na samo vozovnico. Medtem so se pojavile nove pristojbine in letalski prevozniki so pri tem res ustvarjali dodatne pristojbine za prtljago, za rezervacije in tako naprej. Če torej eh, opravimo samo ta izračun, pridemo na številko skoraj da milijarda evrov v zadnjih treh letih. Eh, če si pogledamo, globalno število potnikov Lufthansa. Ta opravlja lete predvsem v in izven Evropske unije, tako da si lahko zamislite, da to vpliva predvsem na evropske potrošnike. Najlepša hvala. Ja, na koncu plača potrošnik pristojbine in če ste zelo pameten kupec, lahko primerjate vozovnice oziroma ceno, če jo kupite neposredno pri Lufthansi oziroma prek posrednika, lahko takoj vidite razliko. Ampak eh, vsaka stranka pač ni tako pametna. Ne pozabite, veliko strank eh, se ne znajde najbolje na internetu, ne zna ugotoviti, koliko dejansko stane vozovnica in to gre v prid eh, turističnim agencijam. Te so še vedno zelo pomembne, tudi v času interneta. Ne pozabimo na eh, stranke, ki se ne spoznajo tako zelo dobro na internet, ne poznajo različnih kanalov za rezervacijo in zato teh ljudi ne smemo kaznovati. Ali ima še kdo kakšno vprašanje? Jaz imam še eno vprašanje.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 kaj ti predstavljamo evropske državljane in uh, seveda državljani ne razumejo, kaj se dogaja in mislim, da bi to morali razumeti. Eh, seveda to ni vaša krivda, gospod Dusah, in videli bomo, kaj bomo lahko storili v zvezi z Evropsko komisijo. Ampak, gospod Dusah, najlepša hvala, da ste bili danes z nami, da ste se z nami pogovarjali. Hvala lepa vsem gostom. Na vsak način vam lahko zaplaskamo. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in prišli k nam v odbor, kajti to je tema, s katero se bomo še ukvarjali. Merci. Allez, nous continuons notre programme. Nadaljevali bomo z našim dnevnim redom. Hvala lepa še enkrat vsem gostom in kar takoj bomo začeli z razpravo. Hvala lepa, se kmalo spet vidimo. No, torej, mi pa nadaljujemo z poročilom gospoda Zile. Gospod Zile, hvala lepa da eh, ste si vzeli eh, čas eh, za to, da smo lahko predstavili vaše poročilo. Rada bi poudarila mlado punco, ki sedi tam le kami. Pridi sem k meni, Kamil bo predsedovala skupaj z mano temu zadnjemu delu seje. La, lahko jih zaplaskate. Pridi, Kamil. Evo. Gospa Vju, ali lahko pride k meni? Dobro. No, vprašala sem mamo, tako da bo vse v redu. Kamil, koliko si stara? Deset let in pol. Si pripravljena? Ne, je rekla. Si zdaj pripravljena, ja? Dobro, bomo pa začeli. Tako, malce se približaj, prižgi mikrofon in reči dobro dan. Dobro dan, drage poslanke in poslanci. Ah, oh, kako prisrčno. Bomo začeli. Ne vem, če bo povsem razumela vaše poročilo, gospod Zile, ampak začeli bomo z dostopom do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Beseda je vaša, gospod Zile. Thank you, mademoiselle and madame. Hvala, gospodična sopredsedujoča in hvala, gospa predsednica. Trg eh, avtobusnih prevozov oziroma avtobusni prevozi so vedno bili eden najpomembnejših eh, prevoznih sredstev po celotni Evropski uniji. Ponekod, eh, oziroma običajno je to najbolj dostopna vrsta prevoza, zato je res treba zagotoviti čim bolj kakovostne storitve. Bistvo poročila je preprosto. Eh, prevozniki, ki nimajo sedeža v Evropski uniji, želijo vstopiti na naš trg in upravljati avtobusne prevoze v Evropski uniji in to bi jim bilo treba dovoliti. V številnih državah članicah še ni tako. Z drugimi besedami, eh, nek nekateri izmed kolegov to imenujejo dobra kabotaža. In o tem govori poročilo. sodelavci, s katerimi se ukvarjamo s tem dosjem, smo spoznali, da je to zapletena naloga. Srečali smo se s številnimi deležniki, prevozniki, predstavniki vlad, v stiku smo tudi z vsemi poročevalci v senci, z njihovimi pisarnami in skušamo najti dobro ravnovesje pri tej težki nalogi. Hkrati pa tudi sporočamo, da bi radi dosegli pozitiven rezultat. Kljub temu, bo to, da bo to težko, ne bomo obupali. Opisal bom glavne spremembe, ki jih predlagamo v zvezi s predlogom komisije. Kaj predlagamo v imenu našega odbora? Prvič, treba bi bilo spremeniti pragove glede razdalj pri podeljevanju javnih naročil. Kot vemo, komisija kot glavni kriterij predlaga razdaljo, prak 100 km, torej, eh, od katerega naprej ne morete preprečiti vstopa na trg drugim akterjem. O tem smo se pogovarjali in opredelili štiri dodatne ukrepe. Gre za predlog Srembe 26. Mm, mi bi torej postavili dodatna pravila v zvezi z vstopom na trg recimo, če novi prišlek izpodkopava obveznosti javne službe, drugič, če gre za netransparentnost. Ko gre za javna naročila, potem če se združujejo donosne, donosni in nedonosni odseki poti in potem so tu še javne subvencije, ki bi spodkopale konkurenčnost. Torej, manj denarja davkoplačevalcev, zato da se povežejo donosni in nedonosni odseki poti. Potem prekinitev veljave oziroma oduzem dovoljenja. Države članice lahko s soglasjem komisije prekinejo oziroma oduzamejo dovoljenje za izvajanje javne službe oziroma eh, prepo, prepovejo eh, dovoljenje, vzamejo dovoljenje drugim prevoznikom, če to izpodkopava obveznost javne službe. Tako kot pri železnicah eh, je tudi tu še nekaj vprašajev, tako da se še razmišljamo, ali res lahko tu govorimo o ekonomskem ravnovesju. Poleg tega pa verjamemo v neodvisne regulativne organe. V številnih sektorjih se to uporablja, recimo v sektorju eh, priključkov na vodo in elektriko. To se ureja v enem organu, Običajno ponekod v več organih, ampak so pa to javni regulativni organi in eh, po našem bi se to lahko uporabljalo tudi na področju avtobusnih prevozov. Drugi predlog spremembe je pravica dostopa in povezava z izključitvijo urbanih območij. Ne bi želeli posegati v priložnost, da se v mestih, urbanih območjih, odpre trg, oziroma tu je predvideno predvsem pri povezavah med mesti, ne toliko znotraj mest in na to moramo biti pozorni. Zato moramo res paziti na to, kakšne spremembe bo prinesel ta predlog. Pogovarjali smo se tudi z deležniki in povedali so, da jih skrbijo zlorabe trga. Gre torej za predloga spremembe 3 in 28. Za regulativne organe bi radi ustvarili enake konkurenčne pogoje in pravično konkurenco med prevozniki. Drugače bi se lahko zgodilo to kot v drugih sektorjih. Eh, pridejo novi akteri, eh, pride do izgub, nekdo more kriti te izgube drugi prevladajo na trgu in razmere se slabšajo. To je treba preprečiti in najti rešitev. Tako da regulativnim organom damo več pooblastil, da nadzirajo trg. Potem dostop do terminalov. Zasebni terminali so tu javni, pogovarjali smo se z obojimi in predlagamo, da se med njimi ne razlikuje. Se pa države članice lahko odločijo če zasebne terminale uporablja le upravitelj eh, terminala za svoje prevoze, se lahko zagotovi izjema. Potem pa je tu še vprašanje sedeža. Mislim, da je komisija hotela predlagati, da se ne zahteva da se je treba registrirati v drugi državi članici, ampak po dolgih razpravah se je izkazalo, da morajo operateri, če delujejo šest mesecev, nekje dokazati, da imajo učinkovit sedež. Potem je tu še možnost za bolj liberalni režim. Eh, če države članice hočejo trg odpreti še bolj, to lahko storijo. Prevoznik se lahko tudi pritoži, če se ne strinja z odločitvijo organa. Poročilo je še vedno kontroverzno, tako da bi rad prisluhnil vsem. Se pa širijo govorice, ker imamo težave s svežnjo obilnosti, številka ena bi res prosil, da mm, ne zdaj ustvarjamo zaostanka pri obravnavi tega poročila. Ker nas bojo spraševali, zakaj sploh prejemamo plače, če pa ne delamo v času, ko smo poslanci, zato da bi pozval, da res opravimo čim več dela na najrazličnejših področjih. Hvala lepa, gospod Zile, za to predstavitev, ki je bila izjemno jasna. Prav imate. Gospod De Grandes Pascal, beseda je vaša. Muchas gracias, presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pozdravljam tudi mlado predsedojočo odbora za promet in rad bi pozdravil pobudo kolega, ki predlaga, da preložimo ta, to poročilo. Zakaj je bil svežen za mobilno zavrnjen? Zaradi tega, ker je komisija zelo pozno predstavila ta svežen. Vemo, da tukaj igrajo tudi nacionalni interesi, osebni politični interesi, vse to moramo združiti letos in zato je zelo težko um, vse to upoštevati. To poročilo ima tudi svojo vlogo vasni svežno za mobilnost. Zanima me, koliko časa imamo na voljo in kaj vse je tukaj v igri. Zato mislim, da je preložitev tega poročila smiselna. Rad bi se zahvalil tudi vsem za vaše pripravljanje za dialog. To vprašanje je zelo zapleteno. Gospod Zile, poročevalec, je vsem prisluhnil, upošteval je mnenje in stališče vseh. Veliko teh eh, stališč je upoštevanih in vključenih v poročilu, zato se mu zahvaljujem. Želimo imeti ekletično poročilo, s katerim bi zadovoljili države članice, ki želijo ohraniti svoj javni avtobusni prevoz. Zato je seveda vas trud gospoda Zileja hvale vreden, vendar pa bomo vseeno uložili veliko predlogov sprememb, seveda željo, da bi dosegli konsens. Da ne bom ponavljal tega, kar smo tukaj že slišali v zvezi s španskim sistemom bi rad omenil, nekaj točk, ki jih je omenil gospod uh, poročevalec. Sedaj um, se odpira vprašanje razdalj in kilometrine, torej da bi imeli prak kilometrov, onkraj katerega bi lahko vsakdo lahko uvedel eh, nov avtobusni prevoz seveda v skladu s poštovanjem obstoječe zakonodaje. Poročevalec želi tudi dati prednost javnemu avtobusnemu prevozu, vendar pa um, kako bi to uskladili z uredbo 1370 skozi 2007? Poročevalec bi tukaj rad omejil tudi omejitev glede javnega avtobusnega prevoza. Poročevalec je zaskrbljen zaradi prevelike razdrobljenosti jurisdikcije in pravnega vidika, da bi to obravnavali iz pravnega pogleda na mesto političnega. In eh, seveda bo prišlo do pravnih sporov zaradi komercialnih avtobusnih prevozov v primerjavi z javnimi. To vprašanje je zelo zapleteno, to je jasno. Poročevalec, pirat regulator je dal več pristojnosti. Meni osebno to ni všeč. Zato mislim, da bi morale biti države članice tiste, ki se odločijo, katerega regulatorja bodo uporabljali. Avtobusne postaje in kabotaža. Poročevalec meni, da bi države članice same odločale glede tega in tukaj izuzema zasebne avtobusne postaje v lasti prevoznika. Uredba bi morala od začetka zahtevati to spoštovanje, ne pa da to prepustimo državam eh, članicam. Za konec bi rad dodal še eno točko, ki smo jo veliko razumeli, to je španski problem. Ne gre za zgolj španski problem. In res je, da španski, španski sistem tukaj kombinira konces, koncesijski sistem z drugimi sistemi, ki niso dobičkonosni in s tem država prihrani 500 milijard eh, evrov s tem, da eh, daje koncesije tistim, ki ponujajo storitve v težko dostopnih krajih. Seveda je treba spodbujati avtobusni prevoz, a z avtobusnim prevozom lahko dosežemo zelo težko dostopne kraje in to je treba ohraniti. Ne gre za zgolj španski problem. Nacionalni parlamenti v Španiji, na Irskem, v Sloveniji, v Nemčiji, na Češkem, v Avstriji so izdali poročila, ki nasprotujejo temu prelogu v nekaterih se sklicujejo na načelo subsidijarnosti, v drugih pa proporcionalnosti. Zato se zelo dobro zavedamo težavam, ki jih tukaj povdarja Nemčija v mm, medkrajnem prometu. To vprašanje je zelo zapleteno in zelo težko je rešiti vsa ta vprašanja. Obstaja tudi mm, veliko spornih vprašanj in upam, da jih bomo uspeli rešiti. Ne vemo sicer, kaj se bo zgodilo s svežnjo mobilnosti. Sam eh, seveda podpiram predlog preložitve, kar predlaga tudi socialična stranka. Ne zato, ker bi se strinjali z vsebino, Seveda se strinjam tudi pri nekaterih delih sebine, vendar pa mislimo, da je nujno potrebno, da to zadevo preložimo. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Kurbašev. Uh, <clears throat> much, uh, Hvala, gospod Dali. Ja, povedali ste, da se bo razprava začela ob 17.30 in ob 17.30 sem tudi prišel. Zdaj sem videl, da je poročevalec že zapustil dvorano, gospod De Grande se je že oglasil. No, predlog je pripravila komisija, poročilo pripravlja gospod. Zile, ki je naš eh, zelo spoštovan kolega in ima številne izkušnje na tem področju, ampak še vedno skušam razumeti logiko komisije. V svežnju o mobilnosti ena ste predlagali določene omejitve za kabotažo. Na drugi strani pa imamo potem predlog za tovorni promet in potem še za avtobusni prevoz, ki pa naj bi se liberaliziral. Ne razumem torej vaše logike za kabotažo. Je to treba liberalizirati ali omejiti? Obojega se ne da. Enkrat sem že povedal, da v Evropi obstaja dobra in slaba kabotaža. Zato imam svojo razlago če imate prevladujoč položaj držav, v glavnem v srednji in vzhodni Evropi, je kabotaža slaba in jo je treba omejiti. Če pa imate prevladujoč položaj podjetij iz zahodne Evrope, je kabotaža seveda dobra in moramo nadaljevati z liberalizacijo. Moja logika pa je povsem nasprotna. Tovorni promet bi bilo treba liberalizirati s svobodnim trgom, trg avtobusnih prevozov pa bi bilo treba omejiti. Predvideti nekaj omejitev, ker je to socialna storitev. In ko gre za kaj takega, imamo možnost, da bodo večja podjetja obrala dobičkonosno pot, vse ostalo pa bo v rokah malih in srednje velikih podjetij, ki gredo običajno v stečaj in potem za denar prosijo občine ali državo. Tako da še vedno ne razumem, logike strani komisije, zakaj je treba en del kabotaže umeti, drug del pa liberalizirati. No, mimo grede. Po mojem, nam ni treba izvažati nacionalnih modelov v druge države. Recimo, ne zdi se mi dobro, da bi izvozili nemški nacionalni model v Španijo. Prav tako se mi ne zdi prav, da bi izvozili španski nacionalni model v Nemčijo. In to ni naloga komisije ali parlamenta, po mojem mnenju, da delujeta kot izvoznik, da se kaj takega izvaža v eno ali drugo državo in da se potem na koncu uveljavi en model za vse države. Če imamo eno rešitev za vse, to lahko povzroči različne socialne težave v različnih državah. Lahko se pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo v Nemčiji, ker tam vlada določen monopol. Prav tako se lahko pogovorimo, katera vrsta monopola je boljša kot monopol lokalnih prevoznikov. Če si pogledate na monopol v lokalnem prevozu se lahko pogovorite z občinskim svetom ali županom. Poleg tega se je pa verjetno treba pogovoriti s predstavniki večjih nacionalnih podjetij, ki običajno niso prisotni. Pogovoriti se je treba tudi z regulativnimi organi, ampak nisem prepričan, ali je to odločitev, ki bi res morala veljati za celo Evropsko unijo. Ponekod model z regulativnimi organi deluje, Drugod pa imate recimo Ministrstvo za promet, ki je pristojno za takšna vprašanja in zdi se mi, da ni treba vsem nalagati istega modela. Še posebej, če gremo v to smer, da morajo podjetja dokazati, da njihov model predstavlja ekonomsko ravnovesje regulativnemu organu. Meni bi se zdelo zelo zanimivo, kako bo recimo javni promet v Talinu dokazal, da je njihov model eh, brezplačen oziroma socialen. In kako bo dokazal ekonomsko ravnovesje regulativnemu organu? Če je uh, javni prevoz brezplačen, se tega ne da dokazati. In ali bo potem regulativni organ dejal, vaš model ne deluje, zato ga morate spremeniti. Uh, Bojim se, da bodo javni prevozniki, podjetja potem dokazovala takšne modele na novo vzpostavljenim regulativnim organom. Potem pa še zadnja pripomba. Veliko upravnega bremena nalagamo eh, tovornim, prevoznikom tovora in voznikom tovornjakov. takšno upravno breme nalagamo, ampak treba je paziti, kako bo z upravnimi bremeni za voznike avtobusov, tudi z vidika na potitev delavcev je to zanimivo, ali se bo to uporabljalo za eno vrsto prevoza, za drugo pa ne. Uh, Znova bi upozoril na enake konkurenčne pogoje. Omenil bi še napotitve delavcev in kabotažo. Potrebujemo enaka pravila, ne pa vedno znova razlag, no, ampak ta situacija je zelo specifična in v tem načinu prevoza se pač razlikuje od drugih vrst prevoza. Zato eh, bomo najverjetneje pripravili precej predlogov sprememb. In nisem prepričan, ali bomo pozdravili stališče poročevalca, ki pravzaprav brani in zagovarja predlog komisije. Hvala. Hvala lepa. Nadaljevali bomo, ampak nekoliko krajši boste morali biti, kajti eh, čas teče. Gospod Rik je beseda vaša. poskušal bom biti kratek, ampak zadeva je predvsej zapletena, gospa predsedojoča. Seveda eh, se moramo zavedati načela subsidijarnosti. Veliko upora je na ravni držav članic. Kljub temu bi se rad zahvalil Robertu, eh, ker je dobro opravil eh, svoje delo. Eh, dobro je sodeloval tudi z poročevalci v eh, Senci. Eh, zahvaljujem se mu torej za opravljeno delo. Kolegi pred menoj, poročevalci v Senci, so dejali, da so pristopi v državah članicah izjemno različni. To je povezano tudi z geografijo eh, posameznih držav. Določene eh, države imajo šipko železniško infrastrukturo, določene države eh, so bolj položne, druge imajo več gora. Torej, Če eh, je železniška infrastruktura šipka, eh, je eh, seveda cestni prevoz toliko pomembnejši. Druga točka je vprašanje zgornje meje. 5 km je bilo omenjenih Oziroma 100 km je bilo omenjenih. 100 km v Belgiji je izjemno veliko, v Španiji pa je to nekaj povsem uh, drugega. Torej, eh, potrebujemo neko zgornjo mejo, ki se bo eh, uporabljala na evropski ravni. In eh, veliko kolegov je eh, že eh, dejalo, da je potrebno razlikovati med. Eh, mestim in pa podeželskimi področji, seveda pa se je potrebno zavedati, da obstajajo tudi primestna uh, območja. Ne vem, ali mi še vedno sledite, ampak uh, mestno območje je malce več kot zgolj mestno območje. Uh, in tukaj se ne pojavljajo težave s statutom. Uh, ampak gre bolj za vprašanje lastništva. Eh, potem je bil zanimiv tudi prispevek na temo kabotaže. Eh, prisluhnil sem svojemu predhodniku, ampak jaz bi rad eh, dal le preprosto pripombo obstaja dobra in eh, slaba eh, kabotaža, eh, kajti kabotaža za potnike predstavlja le optimizacijo prometa. Kabotaža pa postaja dejavnost sama po sebi, postaja torej neodvisna dejavnost in o tem eh, pri prevozu eh, potnikov ne moremo govoriti. Eh, gre za dobro in slabo kabotažo, torej kot je bilo rečeno. In če kabotaža ne izboljšuje storitev, ki so na voljo, potem je slaba kabotaža. Torej ne moremo povsem primerjati prevoz blaga in pa potnikov. Ni namreč enako eh, ali. Namreč enako, če nekdo prevaža potnike ali pa uh, blago. Uh, in ne bom nadaljeval, gospa predsedojoča, kajti nimamo prav veliko časa, ampak najbrž obstaja uh, skušnjava, da bi uh, ta dosije povsem spremenili. In ta skušnjava je lahko povezana z dobrimi ali pa slabimi razloge. Uh, slab razlog bi lahko bil ta, da se skušamo izogniti razpravi, dobri razlogi pa. Uh, med dobrimi razlogi pa recimo je boljša zakonodaja. No, na vsak način mislim, da je poročevalec dobro upravil uh, eh, svoje delo in videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnih razpravah. Hvala lepa, gospod Rike, gospod Kramer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi Robertsu za prvi osnutek. To je zapleteno vprašanje. Ko je komisija pripravljala predlog, se mi zdi, ga je pripravila prepozno ali pa niso najbolje upoštevali razvoja Evropske unije. Zdi se, da je nemški model vzor. Pred sedmimi leti bi lahko rekli, ja, kaj naš nemški model je vzor, odprli smo trg, izboljšala se je konkurenca in to je bilo privlačno. Ampak že takrat se mi ni zdelo, da bi kaj počeli proti nepravični konkurenci. Avtobusom na dolge razdalje ni treba plačevati, ne, jim ni treba plačevati cestnin, so pa največja konkurenca železniškemu prometu in tega ne razumem. S pravično konkurenco to nima nič opraviti. In ko ste pripravili predlog, so se nemški odnosi tako zelo spremenili, da so se pojavili v Nemčiji monopolisti. In eh, ne vem, ali Evropska komisija res podpira monopoliste. Pravite, da ste za pravično konkurenco, ampak v Nemčiji pravične konkurence ni. Flixbus je pokupil konkurente, tako da imamo zdaj pri nas monopolista in to gotovo ne more biti zgled za Evropo. Uh, prav nasprotno, izvajali so se številni pogovori, recimo s Španijo, ker je španski trg eh, res trg, ki čudovito deluje, brez monopolistov, veliko akterjev je tam na trgu. Eh, povedali so mi, da gre za približno 30 podjetij. Zakaj ni Španija vzor za trg avtobusnih prevozov na dolge razdalje? Eh, ta odgovor bi rad slišal strani komisije. Robert Zile gre zdaj sicer v pravo smer, oziroma to vsaj poskuša. Javni prevoz na kratke razdalje pravi, ne sme biti ogrožen in s tem se strinja. Javna služba uh, plačuje pristojbine, recimo železnice. Če se pa pogovarjam z avtobusni prevozniki, mi pravijo, ja, pa saj ti in ti tudi ne plačujejo cestnine. Ampak eh, nekaj ni v redu. Eh, Robert Zile je dejal, javnega prevoza na kratke razdalje v primestnih eh, območjih tega ne smemo ogrožati in s tem se strinjam. In rad bi povedal, da v Nemčiji smo od pravične konkurence predvsej oddaljeni. Povedal pa bi rad, da si ne želimo monopolistov, ne državnih, ne zasebnih in zato moramo biti res previdni. Kar se pa tiče terminalov, postaj je stvar zapletena. če se je nekje zgradila postaja z, z javnim denarjem, se tega ne more dati le enemu prevozniku. Če pa gre za zasebnega prevoznika, ki je zgradil svojo postajo in da bi mu potem naložili obveznost, da mora na svojo postajo spustiti tudi konkurente, tudi s tem ni vse v redu. Tako da se mi zdi, da o številnih elementih niste najbolje razmislili. Treba pa je zagotoviti pravno gotovost. Treba se izogniti čerepikingu, izbiranju najboljšega. Tudi pri železnicah obstajajo primeri, kako se je temu izognilo. Ponekod so pri nas v zvezdnih deželah rekli, oziroma določili, kako je s tem, ampak tudi tu so dobre in slabe strani. Je pa treba poskrbeti za mobilnost. In če se na eni strani, kjer živi veliko ljudi, tudi veliko zasluži, je treba vseeno poskrbeti tudi za manj poseljena območja. Gospod Kramer, počasi boste morali eh, končati, ja, ampak drugima dvema ste pa dovolili. Prvima dvema ste pa dovolili več časa za govor. No, prav zadnji stavek, v takšno smer ne moremo iti, potrebujemo pravično konkurenco. Merci beaucoup, monsieur Gamin. Madame Vieux, la parole est à vous. Hvala lepa, gospod Vieux. Beseda je vaša. Ja, moj uh, kolega, gospod Pimenta Lopes, je zdržan na portugalskem, uh, opravičuje se uh, za to odsotnost in želel je, da se zahvalim eh, poročevalcu, je poročevalec v senci skupine GUE. Gre za liberalizacijo prometnega sektorja. Eh, na ta način eh, bi morali omogočiti vstop multinacionalnim podjetjem na nacionalni trg. Zaradi tega eh, bi državam članicam odzeli možnost, da eh, urejajo promet na svojem ozemlju. Eh, tako, ko gre za cestni promet, ko gre za, kot ko gre za prevoz potnikov. Meni, da so stroški vstopa na trg previsoki in Omenil je tudi kabotažo, eh, primestni promet in regionalni promet. Eh, namreč eh, to lahko negativno vpliva tudi na pravice delavcev. Potrebno je zagotoviti torej eh, nediskriminatoren eh, dostop do prevoza, zaradi tega je potrebno zagotoviti tudi ustrezno infrastrukturo in eh, ne sme se dajati prednosti nacionalnim podjetjem. Če pa želimo takšno infrastrukturo, potrebujemo tudi javna ulaganja zaradi tega, Eh, je potrebno eh, poskrbeti za javna vlaganja v povezavi z eh, zasebnimi vlagatelji, vendar pa se moramo zavedati, da gre pri tem v glavnem za vlaganje velikih podjetij in da imajo javni organi od tega le malo prednosti. In uh, v uh, tem duhu bodo vloženi tudi predlogi sprememb. Uh, gospod Pimentar Opesih bo uložil kot poročevalec v senci, želi zagotoviti prednosti za potrošnike uh, in pa zagotoviti pravice delavcev. Uh, pri tem se je potrebno izogniti tudi uh, prekarnim delovnim mestom v tem sektorju. Hvala lepa, sedaj pa gospod Anderson. In potem bomo zaključili z gospodem Monte. Madame, Juste un petit. Ah, ne, je gospa Ayala Sender. Eh, je kratka bom, ker je bilo že veliko povedanega. Strinjam se predvsem z gospodom De Grandesom in kolegom gospodom Kurombaševom, tako da vsega ne bom ponavljala. Se mi pa zdi, da nad eh, celotnim predlogom eh, visi vprašaj. Septembra se bomo na to osredotočali na številnih dogodkih, smo pa prejšnji mesec imeli večerjo, ki je bila dobro obiskana z, z, javn, z predstavniki javnih organov, akterjev, predstavniki sveta. In le malo ljudi je imelo kaj dobrega povedati o tem predlogu. Prisluhnili smo predstavnikom GD Move, E, poleg vsebinskih točk, ki smo jih obravnavali, se mi zdi, da obstajajo tudi številne težave pri metodologiji. Cilj predloga naj bi bil spodbuditi mednarodne storitve, v predlogu pa potem piše, da spodbujanje nacionalnih trgov e, nedvomno spodbudi tudi mednarodne trge. Ne vem, kako ste prišli do te vzročno-posledične povezave. Naknadno ste izvedli še posvetovanje, ampak sredotočili ste se le na nekatere deležnike, ne na vse. To je se je komaj da dotaknilo odbora za regulativni nadzor in to je treba preučiti. Niste niti dovolj upoštevali modalnega premika. Avtobusi so seveda boljši od avtomobilov. Ne vem pa, ali ni železnica še bolj okolju prijazna? Gospod Kramer je uh, to že omenjal. Potem so tu še stroške oziroma pristojbine, potem je še dostop do terminalo. Vem, da se je gospod Zile trudil, da bi upošteval dostop do terminalov, ampak treba je upoštevati težave, ki, s katerimi se srečujejo javni organi, ker manjka zemljišč v mestih. Tako da imamo še vedno resne pomisleke glede tega predloga. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Demonte. Hvala lepa, da ste bili kratki, gospa Anderson. Hvala lepa. Uh, pozdravljamo našo novo podpredsednico. Naj na kratko predstavim svoje stališče, rada bi se zahvalila tudi poročevalcu in pa poročevalcem v senci, ti njihovi prispevki so že nekoliko razjasnili stališča. Naj povem, da liberalizacija trga ni neposredno povezana z učinki na podnebje. Zagotovo moramo poskrbeti, da bo evropska industrija močnejša in bolj konkurenčna, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi različne alternative ki so nam na voljo v prometnem eh, sektorju. Eh, kar zadeva eh, čistejša vozila, morda bi bilo bolje vzpodbuditi ljudi, da uporabljajo železniški promet, druge oblike prometa, kolo in tako naprej. Avtobus zagotovo ni edina alternativa. Potem pa, kar zadeva liberalizacijo kabotaže, mislim, da je potrebno pravila uskladiti uh, in uh, veljati morajo enaka pravila za prevoz blaga in pa prevoz potnikov. Kabotaža mora imeti oziroma mora biti povezana z ustreznimi pravili, sicer bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Uh, Poleg tega pa ne omenim še odprtje trga. Mislim, da je potrebno zaščititi eh, javne pogodbe. Vse skupaj je povezano tudi z varnostjo, prevoz eh, blaga in pa oseb. Eh, sta dve različni področji, ampak če nek tovornjak prevaža 30 ton mleka, to se bo prinaša tudi določeno tveganje, seveda, in eh, na to ne smemo eh, pozabiti. Tudi eh, prevoz blaga lahko predstavlja precejšnje tveganje in zaradi tega moramo zagotoviti varen prevoz na cestah. Hvala lepa, gospa Jela Center. Najlepša hvala, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal kolega De Grandes in gospod Klombašev, ki je zagovarjal španski model, mogoče celo bolje kot mi sami. Rada bi se zahvalila tudi komisiji za to, kar je storila in za prizadevanja, da poišče možnost zaščite. na pozitiven način model, ki je bil sprejet preko javnih naročil. V Španiji s tem nimamo nobenih težav dosegli smo, da sistem dobro deluje v zelo težkih geografskih razmerah in eh, zelo težko dostopnimi naseli. Dosegli smo, da storitve deluje za tiste, ki so v gosto naseljenih mestnih območjih in tudi za tiste, ki živijo v zelo oddaljenih samotnih krajih. Naše oblasti imajo interes, da avtobusni prevozniki ponujajo najboljše možne kakovostne storitve. Dosegli smo ravnovesje pri financiranju tako, da javne oblasti ki so pod velikim pritiskom zaradi primankljaja, so uspele ohraniti ravnovesje. imamo torej model, ki ima toliko pozitivnih elementov in zato mislim, da bi bilo dobro, da še v tem mandatu dosežemo zelo eh, dobro rešitev. Ne bi bilo namreč dobro, da nekaj, kar eh, odlično deluje, ki prinaša toliko koristi in prednosti in sistem, ki je bil sprejet preko javnega načrta, gre za, eh, naročila gre za evropska podjetja, ne samo španska. Mislim, da bi v parlamentu morali doseči vse, možno za to, da bi ohranili sistem, ki dobro deluje v državi, kjer je zelo težko organizirati takšen sistem, ki dobro deluje. Storitve so vedno boljše, potniki so vedno bolj zadovoljni in zato mislim, da je prav, da ta sistem ohrani. Hvala lepa. Sedaj pa Evropska komisija, gospod Rasmussen prosim, da ste izjemno kratki. Eh, Seveda, hvala gospa predsednica, hvala vsem za pripombe, predvsem gospodu Zileju za poročilo, eh, ki eh, po našem mnenju načeloma podpira predlog komisije. Spomnil bi vas rad na hitro na cilje našega predloga. Eh, ki so predvsem preučiti modalni delež avtobusov, ki v zadnjih letih upada v primerjavi z osebnimi avtomobili. To je prvi izmed trendov, ki smo ga opredelili. Če bi izboljšali avtobusne prevoze, bi tako izboljšali konkurenčnost sektorja in olajšali mobilnost med mesti ter tako zagotovili mobilnost državljanom, ki si drugače ne morejo privoščiti potovanja. Eh, Nedavna francoska študija je pokazala, da so to tisti potniki, na katere se moramo sredotočiti. Večina predlogov spremem gospoda Zileja je pozitivnih v skladu s cilji komisije in uh, strinjamo se, da jih še izboljšajo naš predlog. Uh, varstvo Pogodb za izvajanje javne službe je seveda pomembno, te je treba zaščititi, to ste omenili tudi danes. In tako države članice lahko zavrnejo komercialne storitve, ki bi ogrozile obveznosti javnih služb. Gospod Zile je to razložil že sam. Eh, predlagal je predlog spremembe, s katerim bi lahko šle države članice še dlje in sicer, če se ekonomsko ravnovesje pogodbe za izvajanje javne službe ogrozi zaradi izrednih razmer. Poročevalec predlaga, da bi moral organ za izdajo dovoljenja imeti možnost zavrniti izdajo dovoljenja, tako da zaščiti javne prevoznike. To se nam zdi ustrezna varovalka, eh, tudi ko želimo odpreti trg za konkurenco. Poročevalec tudi predlaga ukrep, da morajo prevozniki spoštovati zahtevo o spostavitvi sedeža v državi gostiteljici. Treba je izpolniti določene pogoje, da se ne bi zaradi tega zaprli nacionalni trgi. Strinjamo se, da je treba še delati na definiciji terminalov in da je treba objekte eh, odobriti prej, Eh, da ne bi tako termini, terminali se gradili izven področja uporabe. E, hvala lepa. E, ja, pa še za računavanje stroškov. Gospod Kramer, v predlogu komisije o eurovineti smo predlagali, da se vključi tudi avtobuse. Doslej so bili izključeni iz področja uporabe pred, predloga za direktivi direktive o eurovinjetah, ampak eh, s tem, če bi vključili avtobuse, bi res ustvarili enake konkurenčne pogoje, kot jih zahtevate vi. Merci beaucoup. Hvala. Najlepša hvala. Roberts beseda je tvoja za sklep. Je samo povzel, eh, bi razpravo. Ne gre torej le za prak 100 km. Še štiri dodatne kriterije sem predlagal, da država ne odpre trga, če gre za več kot 100 km. Treba je upoštevati torej še dodatna štiri načela. Eh, ja, talinski župan lahko stori enako, ko gre za promet izven mest. Kar se tiče železnic, je, niso vsi kraji povezani z železnico in tudi ne morejo biti. 100 km s kolesi, no, bodimo resni, to ni rešitev. 100 km se ne da prevoziti s kolesom. Jaz bi morda že preživel, ne moremo pa tega zahtevati od vseh. Kolegi, v argumentih prosim, bodite resni. Sam se sicer zauzemam za enotni trg. V prihodnosti bomo verjetno kabotažo izključili v naši zakonodaji kot eh, le nekaj terminološkega. Na enotnem trgu sploh ne more biti kabotaže ampak eh, vem, da je to v zelo oddaljeni prihodnosti. Zato predlagam pristop korak za korakom pri avtobusih, da napredujemo počasi, ampak še vedno omogočamo konkurenco, razvoj konkurence. Vedno govorimo, da naj bo Evropska unija bolj tesno povezana, ampak tu imamo enotni trg. S konkurenco ni vedno smiselno zahtevati vse tesnejše Evrope. Tudi politično moramo biti dosledni in paziti na terminologijo, kjerkoli že smo v političnem spektru. Prosil bi vas, da mi pošljete predloge sprememb in skušal bom najti čim boljše kompromise. Hvala. Najlepša hvala. Rok za uležitev predlogov sprememb je 6. september do 12. ure. Preden. Uh pa prekinemo sejo, bi kolegica rada še nekaj povedala. Dragi kolegice in kolegi, drage poslanke in poslance, dragi tolmači, želim vam prijetne eh, počitnice in eh, vse dobro modrim in pa rdečim vragom. Hvala lepa. V tretjem nadstropju uh, vas uh, čaka majhen sprejem. Uh, upam, da se vrnete z dopusta um, zagoreli in pa spočiti. Gospod Grandes Pascal. Gospa predsednica, lahko ji damo odlično oceno vaši soprocedujoči. Uh, Čeprav je majhna, ima veliko dušo. Zanima me, če ste premislili o tem, da bi preložili to poročilo. Poročevalec se s tem ne strinja, to seveda razumem, vendar pa mislim, da bi bilo dobro, da o tem premislimo. Ne vem, kaj vi menite o tem, gospa predsednica. Gospod de Grandes Pascal, je vam dit tudi svet. Gospod de Grandes Pascal. Naj vam kar povem, da od zdaj naprej ne bom več razmišljala, kaj ti grem na počitnice in ta tema bo obravnavana na prihodnji seji koordinatorjev, kaj ti koordinatorji bodo morali sprejeti stališče glede tega. No, rekla sem, da bom nehala razmišljati. Ne, ne, ne bom nehala razmišljati, ker sem prihodni teden še v Evropskem parlamentu, zahvaljujoč svežnju za mobilnost. Tolmači, vi ste tudi vabljeni, da se nam pridružite ob kozarčku v tretjem nadstropju in preživite lepe počitnice. Eh, svetovalci, asistenti, dragi kolegi, preživite čudovite počitnice. Um, uživajte v soncu, v morju in seveda kolesarite.